Bene, se gentilmente prendete posto. Dobro. Če boste sedli na svoja mesta, potem lahko začnemo z našo sejo skoraj da pravočasno. Čeprav udeležba še ni ravno dobra, ampak spoštovati moramo dnevni red, spoštovati moramo tudi našega gosta Ilira Meto, ki je prispel pravočasno. Rad bi se mu zahvalil in čestitev njegovi državi za velik napredek, ki je bil dosežen pri izvajanju reform. Še prav posebej je prišlo do zanimivega razvoja na varnostnem področju, na področju pravne države in tudi na gospodarskem področju. seveda smo upali, da bo prišlo do pozitivnega razvoja tudi kar zadeva pravosodje, kar zadeva svobodo medijev, boj proti korupciji in tako naprej. Veliko je še pozitivnih premikov, ki bi se lahko zgodili na teh področjih in vsi upamo, da bo temu tako. Albanija ni bila vključena v prvo skupino za ukinitev vizumov, ki vključuje druge države iz te regije, kot so Srbija, Črnagora in eh, nekdanje Jugoslovanska republika Makedonija. Vendar pa moramo priznati, da je Albanija dosegla velik napredek, tudi kar zadeva še odprta vprašanja. Albanija torej ostaja na pozitivni poti, kljub temu pa smo še zmeraj zaskrbljeni zaradi trenutne politične situacije v državi. Od začetka sedanje vlade je situacijo zaznamovala polemika med eh, vlado in pa socialistično opozicijo in sicer v povezavi z izidi parlamentarnih volitev. Niso še našli soglasja in zaradi tega to politično ozračje zelo negativno vpliva na sprejemanje pravih političnih reform. Ta konfliktna situacija ovira prihodnji razvoj. Gospod minister, upamo, da nam boste povedali kaj opogumljajočega na to temo in Kar takoj vam predajam besedo. Thank you very much. Najlepša hvala. Spoštovani predsednik Albertini, spoštovani poslanci odbora za zunanje zadeve. Veliko veselje mi je, da lahko spregovorim v tej dvorani in sicer dva tedna potem, ko je predsednik Beriša odgovoril na vprašalnik komisije in sicer komisarjev Fülejo. Ta vprašalnik je zelo profesionalno pripravila naša vlada, prispevala pa je tudi civilna družba in druge interesne skupine. V tem času smo se zavezali, da bomo izpolnili kriterije, ki jih še nismo izpolnili z ciljem liberalizacije viznega režima. To se nam zdi zelo pomembno za naše državljane in za našo državo. Sedaj smo tik pred sprejemom zelo pomembne odločitve, namreč našim državljanom lahko omogočimo, da bodo brez vizumov potovali po šengenskem območju. V tem kontekstu bi se vam rad zahvalil, pa tudi celotnemu Evropskemu parlamentu, za trdno podporo pri izpolnjevanju kriterijev, ki bodo končno vodili v odločitev za ukinitev viznega režima. Vaš prispevek je zdaj še toliko bolj pomemben, kajti v veljavo je stopila Lizbonska pogodba in Evropski parlament je dobil več pristojnosti pri sprejemanju odločitev. Ta odločitev je temeljnega pomena ne le za nas, ampak tudi za vas. Vi ste predstavniki evropskih državljanov in zaradi tega bi vam rad predstavil naše dosežke na tem področju, pa tudi v širšem kontekstu evropske integracije. Evropski komisar vas bo seznanil z izpolnjevanjem kriterijev, Nekateri pa te rezultate že poznate, kajti pred kratkim ste obiskali Albanijo. Albanija je dosegla velik napredek, recimo na področju varnosti. Številke kažejo, da smo izdali več kot 600 biometričnih eh, potnih listov in sicer v manj kot v letu. Vsak državljan ima stalno številko osebne izkaznice. Poleg tega je Albanija dosegla velik napredek tudi na področju migracij in nadzorom nad meja. Imamo elektronsko opremo na naših mejah, tudi čitalce biometričnih potnih listov. Poleg tega smo poskrbeli za intenzivno izobraževanje policistov. Iz izvajamo tudi nacionalni akcijski načrt in vse to je vodilo k boljšemu upravljanju naših meja. Albanske oblasti hkrati izvajajo tudi sporazum o vračanju beguncev. Albanske oblasti se borijo proti organiziranemu kriminalu, korupciji in tako naprej. Sprejeti so bili zelo pomembni zakoni. Tukaj naj izpostavim zakon o zasegi, zasegi imetja, ki je bilo prisvojeno z pomočjo organiziranega kriminala in sicer z strani kriminalnih združb ali pa posameznikov. Poleg tega imamo nacionalni načrt za boj proti korupciji. Ta načrt izvajamo in številke kažejo, da je prišlo do večjega števila preiskav korupcije, tudi ko je šlo za visoke uradnike, poleg tega smo kar v nekaj primerjih ukinili imuniteto sodnikom. Potem imamo tudi nacionalni akcijski načrt za boj proti trgovanju z drogami. Poleg tega smo drastično zmanjšali območja, kjer se gojijo droge. Potem smo dosegli velik napredek tudi na področju tretjega bloka, kar eh, skrbi za večjo verodostojnost. Potem pa je tukaj četrti blok, ker smo sprejeli načrt za zaščito Romov. Te želimo zaščititi pred eh, diskriminacijo in to je zelo pomemben razvoj. Poleg tega imamo predvidenega tudi eh, komisarja za zaščito manjšin in za boj proti diskriminaciji in tega komisarja bomo kmalo imenovali. Potem, kar zadeva svobodo govora, je Albanska skupščina sprejela vse potrebne korake za sprejem ustrezne zakonodaje na področju boja proti kriminalu. Albanija se je tudi približala tržnemu gospodarstvu. Poskrbeli smo za to, da smo obdržali produktivnost in trajnost kljub eh, mednarodni gospodarski krizi. Albansko gospodarstvo je bilo še zmeraj v pozitivnih številkah lani in je pokazalo, da ima še veliko eh, potencijala. Leta 2009 je bila gospodarska rast 3,3 odstotna. Albanija vlaga v energetski sektor in pa v prometna omrežja in postaja pomemben regionalni dejavnik v tem vidiku. To velja za celotno infrastrukturo, ki se je izboljšala posod po državi, namreč Albanijo želimo povezati z regionalnimi eh, trgi, pa tudi v širšem pogledu. To je vizija naše nove regionalne politike. Albanija igra pomembno vlogo za zagotavljanje miru, stabilnosti v eh, celotni regiji. Želimo izboljšati tudi izmenjavo med našimi državljani, med akademiki, gospodarstveniki, politiki in tako naprej. Želimo preseči težave preteklosti. Albanija ima odlične odnose z vsemi sosedami in z vsemi državami v regiji. Poleg tega se izboljšuje tudi odnosi s Srbijo. Menimo namreč, da je regionalno sodelovanje, da je regionalna integracija temeljnega pomena za integracijo celotne regije. In ta regija vključuje tudi Albanijo. To so torej naše kreposti, vendar pa ne zanikamo tudi, da imamo še zmeraj veliko pomankljivosti, nismo popolni in zaradi tega je potrebnega še veliko dela, da bomo izpolnili našo evropsko agendo. Vlada se je zavezala, da bo izpolnila svoje obveznosti in pri tem sodelovala z opozicijo. Potrebno je preseči trenutno politično situacijo. Vlada je povabila opozicijo, da se vključi v konstruktivni dialog. Ta dialog morajo voditi temeljna načela, kot so preglednost in spoštovanje ustave države. Vlada je poleg tega ponudila opoziciji predsedstvo preiskovalne komisije za boj proti korupciji, poleg tega pa smo predlagali, da bi vzpostavili organ tužilcev, ki bi lahko preiskali vse obtožbe opozicije in ki bi zagotovili popolno preglednost volilnega sistema. Albanija je članica NATO, je demokratična država, ki želi postati tudi članica Evropske unije. Spoštovanje ustave in pa neodvisnost sodstva je potrebno na vsak način zagotoviti. Albanska politika ne mora posegati v odločitve sodišč. Opozicija ima pravico, da se obrne na ustavno sodišče, pa tudi na Beneško komisijo in spoštovali bomo sprejete odločitve. Vlada meni, da bojkotiranje parlamentarnih dejavnosti strani socialistične stranke ni v skladu z demokratičnim procesom in negativno vpliva na izvajanje reform ter hkrati tudi na naše približevanje Evropski uniji. Poleg tega smo opoziciji ponudili, da prevzame vodilno vlogo pri izvajanju reform na področju volilnega zakonika. To velja za prihodne volitve in eh, tukaj naj bi upoštevali tudi priporočila organizacije OSE. Vlada si bo še naprej prizadevala za odprt in konstruktiven dialog z opozicijo. Prepričani smo, da je to edini način, da dosežemo napredek pri približevanju Evropski uniji. Integracija v Evropsko unijo pa je naš nacionalni cilj. Najlepša hvala, sedaj pa sem odprt za vse. Grazie, signor ministro. L'inizio... Najlepša hvala, gospod minister. Začel bo kolega Kantis, ki je poročevalec za Albanijo. Tri minute. Evhar Štokir je projedre. Hvala lepa, gospod predsednik. Rad bi pozdravil zunanjega ministra Ilira Meto v našem odboru. Nimam nobenih pravih vprašanj, kaj ti zadolžen sem za pripravo priporočila o Albaniji, zato sem pred kratkim obiskal Albanijo in imel sem pogovore z predsednikom, eh, z predsednikom vlade, z političnimi strankami, pa tudi s predstavniki civilne družbe. Zato imam precej jasno sliko o tem, kaj se dogaja v državi. Danes popovdne bomo govorili bolj podrobno o mojem poročilu. Naj komentiram to, kar je povedal gospod Meta. Veliko je bilo izvedenih reform, Albanija postaja vedno bolj eh, moderna in mislim, da lahko te reforme označimo kot uspešne. Evropska unija se je zavezala k temu, da naj bi se Albanija in celotni Zahodni Balkan pridružila Evropski uniji in mislim, da je to zadostna ponudba, za, zadostna pobuda za nadaljne izvajanje reform. Pričakujemo, da se bo situacija v Albaniji še izboljšala. Ta pobuda vpliva tako na politične stranke, kakor tudi na civilno družbo v Albaniji, kar zadeva evropske inštitucije in še prav posebej Evropski parlament. Ne gre zgolj za komentarje in za predloge. Mislim, da moramo storiti več. Mislim, da moramo pomagati Albaniji, da bo dejansko dosegla napredek. Razumem, kakšno vlogo naj bi igrale Evropske inštitucije in Evropski parlament, vendar pa nismo zgolj nadzorniki, ne moremo zgolj spremljati, kaj se je zgodilo in kaj je še potrebno storiti moramo poskrbeti tudi za podporo, tako da bo Albanija dosegla, kar mora doseči in kar bo v korist celotni regiji. Trenutna politična situacija je po mojem mnenju nekoliko zapletena. To pa je povezano tudi z izvajanjem nadaljnih reform. Trenutno so se na političnem področju znašli v slepi ulici. Vlada ne, držu, ne deluje tako, kot bi morala, politični dialog ni obrodil pravih sadov. In vladajo politične strasti, ki pa vsakodnevno delo zgolj otežujejo. Vlada mora pričeti ponovno delovati, če se želi ustrezno soočiti z problemi. Upam, da bo Albanija kar se da hitro našla rešitev in da se bo situacija izboljšala tako, da se bodo lahko vse politične stranke v Albaniji osredotočili na obstoječe probleme. In še nekaj, kar je dejal gospod Meta. Veliko je bilo sprememb, kar zadeva pravno državo. Sprejeti so bili pomembni zakoni, Začeli so se ukvarjati z eh, težavami, kot so trgovanje z eh, drogami, kriminal, korupcija in tako naprej. Albanska vlada in albanske politične stranke se morajo sedaj osredotočiti na izvajanje teh zakonov. Izvajanje je težavno, je pa tudi temeljnega pomena. In še zadnji komentar, kot sem dejal že na začetku. Evropski parlament mora pomagati, ne zgolj nadzorovati, kaj se dogaja. In zaradi tega moramo poskrbeti za to, da bodo težave ustrezno rešene. Hvala lepa. Kolega Huntis. Besedo ima gospod Kukan, predsednik delegacije za odnose z Albanijo. Tri minute. Najlepša hvala, gospod predsednik. Dobrodošli, zunani minister Albanije čestitke vam in tudi Albaniji in sicer iz dveh razlogov. In sicer zato, ker ste izpolnili vprašalnik o predpristopu in pa zato, ker ste dosegli napredek na področju liberalizacije viznega režima. Sem eden tistih poslancev, ki so pred kratkim obiskali Albanijo in videli smo lahko, da ima Albanija vse Eh, tehnične naprave, ki so potrebne za liberalizacijo viznega režima. Albanija je dosegla velik napredek na številnih političnih področjih v zadnjih letih in na poti približevanja k Evropski uniji. Trenutna politična situacija v albanskem parlamentu, kjer opozicija bojkotira seje parlamenta, lahko ta postopek upočasni. Gospod minister, mislim, da mora Albanija sprejeti določene zakone za to, da bi lahko dosegla napredek eh, in zato potrebuje tudi glasove opozicije. Zato me zanima, kako nameravate to doseči. Seveda, mislim, tudi, da je potrebno politične probleme rešiti kar se da hitro, kajti to bi bilo v korist države. Z vsemi temi zadevami se morajo ukvarjati demokratične inštitucije, demok odločitve demokratičnih inštitucij pa morajo sprejeti vsi politiki. Naslednji teden, v ponedeljek in torek, bo potekala prva seja odbora za stabilizacijo in pridružitev. Mislim, da bo to nova izkušnja za predstavnike albanskega parlamenta, kajti doma ne preživljajo prav veliko časa skupaj v parlamentu. Tukaj v Evropskem parlamentu pa bojo morali biti tukaj sedem ur. Poleg tega pa bodo morali biti skupaj na kosilu in večerji in upam, da bo to srečanje uspešno in da ga bomo vsi dobro preživeli ter da bo prispevalo k prihodnemu sodelovanju. In še regionalno sodelovanje in zaveze vaše države. Rad bi vas pohvalil, vem, da je Albanija zelo aktivna. Ukinili ste vizni režim za večino držav v regiji, Rad bi vam čestitev in zanima me, ali pripravljate še nadaljne dejavnosti na tem področju. Najlepša hvala. Grazie, onorevole Kukan, la parola. Najlepša hvala, gospod Kukan. Sedaj pa gospod Tenžan, podpredsednik odbora za varnost in obrambo. Tri minute. Hvala lepa, gospod predsednik. Hvala lepa, gospod zunanji minister, za vašo predstavitev. Najprej bi vam rad čestitev za delo, ki ste ga skupaj z vlado opravili na vseh naštetih področjih. Mislim, da ste dosegli konkretne korake naprej. Albanija je na, na dobri poti. Sveda je tukaj opozicijski bojkot parlamentarnega delovanja, zato je um, to še toliko bolj neodgovorno. Torej, omenil bi regionalno sodelovanje, kot je omenil kolega. Vi in vaša vla, vlada ste imeli zelo pomembno vlogo v tej regiji, ki je še vedno predvsej problematična regija. Potrebno je zagotoviti perspektive za prihodnost in pa lepšo prihodnost nasploh. Torej, bili ste v Srbiji, kaj ste se tam naučili in ali ste ugotovili, kakšne so razmere tudi v nekdani Jugoslavijski republiki Makedoniji. Pogosto slišimo, da ljudje albanskega porekla tam zelo težko živijo sedaj v času, um, ko ne morejo um, se približevati Evropski uniji. Torej, zanima me, um, kakšni um, so vaši vtisi glede odnosov um, s temi državami. Eh, Lepša hvala, gospod Anžan. Sedaj pa predajamo besedo ministru Meti za odgovor. 5-6 minut vam dajem na voljo. I don't want to... Ne bi rad predstavljal dolgo zgodovino zadnjih volitev, ampak čisto na kratko. Prvič v dveh desetletjih je volilni zakonik, volilna komisija in volilni kolegi so bili vsi ti elementi zasnovani strani vodje opozicije, gospoda Rame. In večina je podprla vse, kar je predlagal. Drugič, te volitve so bile daleč najboljše volitve in sicer iz zakonskih razlogov, pa tudi zaradi tehnologije, ki nam je bila na voljo vsak glas je bil prebran z pomočjo monitorjev in obe, državi sta, obe stranki sta bili enako zastopani. In vsi predstavniki socialistične stranke so potrdili rezultate posod po državi. <coughs> Sedaj pa želijo preiskavo v povezavi z zadnjimi volitvami zastavili so veliko vprašanj in vladna večina jim je ponudila vse, kar so želeli. Želeli so odbor za preiskavo zadnjih volitev in zagotovili smo jim večino v tem odboru. Želeli so predsednika tega odbora, dali smo jim predsednika, želeli so preiskati celotno zadevo in ta odbor lahko z delom začne danes, če želi. Torej, izpolnili smo vse njihove zahteve. Šelija ponovno prešteti vse glasove zadnjih volitev. Vendar pa smo imeli tudi vrhovno sodišče za volitve. Gre za volilni kolegi in vsak sodnik volilnega kolegija je bil potrjen z soglasjem vodje opozicije. Torej, to ni ustavni postopek, kaj ti gre za poseg v neodvisno sodstvo. Imamo tudi odločitev ustavnega sodišča v povezavi z preiskovalnimi odbori, ki lahko preiskujejo vse, ne pa odločitve sodišč. Če opozicija pravi, da to ni ustavno, potem se lahko obrnejo na ustavno sodišče. Sprejeli smo tudi priporočilo mednarodnih partnerjev, da se lahko obrnejo na Beneško komisijo. Zakaj? Zato, ker je to verodostojni organ, ki nam je zagotovil strokovno znanje in nam pomagal pri razvoju države. Vendar tega opozicija ni storila. Kakšno je rešitev? To vprašanje si zastavljamo vsi. Preiskovalni odbor mora začeti delovati danes ali jutri. Opozicija je zastavila veliko vprašanj. Poleg tega se mora obrniti na ustavno sodišče in Beneško komisijo. Ko bodo imeli stališča teh različnih organov, potem bomo ta stališča spoštovali. Takšna je situacija, po mojem mnenju. Strenjam se z zaskrbljenostjo poslanca Evropskega parlamenta. V povezavi z sprejemanjem zakonov, kjer so potrebni glasovi opozicije, potrebujemo namreč kvalificirano večino. Zastavljeno je bilo vprašanje, kaj bomo storili. Evropska integracija ni zgolj naloga vlade. Če opozicija te naloge ne bo sprejela za svojo, potem to postavlja pod vprašaj vrednote naše opozicije. Kajti integracija v Evropsko unijo je nacionalni, za, je nacionalni cilj ne za Albanijo kot za državo, ampak za Albanijo kot narod. V to sem prepričan, kajti le vključitev v Evropsko unijo, vključitev Albanije in vseh eh, držav, kjer Albanci še živijo, bo omogočila, da bodo Albanci združeni in sicer v okviru Evropske unije skupaj z drugimi narodi iz te regije. Mislim, da mora opozicija to nalogo vzeti za svojo. Ko je premije bil v Bruslju in je predal izpolnjeni vprašalnik Evropskemu komisarju, je vodja opozicije posval k socialnemu nemiru. Zakaj? albanski državljani imajo dovolj teh zgodb bojkotiranja, grožen in izvajanja nasilja. Mislim, da je to napačno sporočilo in želimo, da bi si naša opozicija premislila in sicer kar se da hitro. Pripravljeni smo na dialog, pripravljeni smo na iskanje rešitev, ampak ne morejo izkoriščati države, ne morejo imeti države kot talke, ne morejo izkoriščati načela pravne države in ne morejo ogrožati prihodnosti države v Evropski uniji. Sam sem pripravljen storiti vse in tudi večina je pripravljena storiti vse kar je mogoče, vendar pa mora biti opozicija bolj konstruktivna, bolj odprta za sodelovanje in ne sme pozabiti, da so nacionalni interesi bolj pomembni od interesov posameznikov. Ne vem, kaj lahko še storimo. Ampak, če bomo razveljavili odločitev sodišča, bo to najhujše sporočilo za prihodnost naše države. Ne bo šlo za krepitev pravne države, ampak bo šlo za krepitev samovolje albanskih politikov. Kar zadeva širšo regijo. Pripravljeni smo sodelovati z vsemi sosedami, z vsemi državami in zato sem bil pred kratkim v Srbiji na uradnem obisku. Želimo seveda nadaljevati z sodelovanjem vendar pa se naša stališča, kar zadeva Kosovo in status Kosova, močno razlikujejo, vendar pa verjamemo, da bo tudi Kosovo del Evropske unije v prihodnosti. In kljub temu moramo sodelovati s Srbijo, okrepiti moramo bilateralno sodelovanje, da bi zagotovili mir in stabilnost in da bi okrepili možnosti za vključitev Albanije, Srbije in celotne regije v Evropsko unijo. Odločeni smo, da bomo nadaljevali z krepitvijo naših odnosov z Srbijo, ker Albanija ima odlične odnose z vsemi državami v regiji. Enostransko smo ukinili vizume za srbske državljane pred nekaj dnevi in upamo, da se bo enako zgodilo tudi na srbski strani. In sicer k malo. Želimo ukrepiti regionalno sodelovanje še prav posebej na področju boja proti trgovanju z ljudmi. Bolje moramo usklajevati naša prizadevanja, pa tudi Evropska unija mora pri tem pomagati, kajti to bo zelo pomembno, ko bo Evropska unija razpravljala o liberalizaciji viznega režima in o drugih pomembnih korakih za našo regijo. Kar zadeva nekdanjo Jugoslovansko republiko Makedonijo, si želim boljšega političnega ozračja v državi. Rad bi, da bi bil dosežen večji napredek in sicer v povezavi z izvajanjem Ohridskega sporazuma. in upamo, da bo ta država kar se da hitro dobila mesto v NATO in da bo prišlo tudi do razvoja odnosov z Evropsko unijo. Poleg tega pa pozivamo vse, da so pozitivni, konstruktivni in da sodelujejo tudi Albanci, ki živijo v nekdanji Gospodarske republiki Makedonije, v demokratičnih inštitucijah v tej državi. Najlepša hvala, gospod minister. Sedaj pa gospod Viginin za tri minute. Hvala, gospod predsednik. Pozdravljam gospoda Meta v našem odboru. Mislim, da je to bi zelo pomemben. Čestitev bi tudi v imenu socialistov demokratov za napredek, ki ga je dosega Albanija v zadnjem času. Ne povem, da je vsak uspešen korak katerekoli države v regiji pozitiven za ostale. Vsaka država se razvija sama, vendar hkrati prispeva k razvoju celotne regije. Tako da je vsak korak pomemben tudi za ostale države v regiji. Sploh, če izboljšujete odnose z sosedami v regiji, to je zelo pozitiven razvoj. In to bo tudi vaši državi zelo pomagalo. Naj povdarim. Da bo v tem letu z nekolikšno zamudo, pa vendar ne, prišla med države, ki so vključene v legalizacijo vizumskega režima in to bo prineslo v državo veliko optimizma, evrooptimizma. In ta novi optimizem državljanov Albanije bi bilo dobro izkoristiti za podporo reformam, tako da bi pospešili vaše potovanje v Evropo. Treba pa je upoštevati da priprave niso samo administrativne, ampak tudi politične in zahtevajo vključevanje celotnega prebivalstva. Vse večina prebivalstva bi morala podpreti te korake približevanja. Razmere po volitvah v Albaniji so zaskrbljujoče. Veliko ste povedali o situaciji, ampak če bi bil tukaj gospod Rama na mesto vas, potem bi slišali nekaj drugega, kar pa ne bi bilo nič manj prepričljivo. Ne želimo se umešavati v vaše notranje zadeve, nikakor ne, vendar si želimo rešitev problema. In kadarkoli se pojavljajo takšni konflikti, takšne kontradikcije, ne moremo obsojati samo ene strani. Obe strani morata sprejeti določene kompromise, tako da bi zaključili to politično blokado. V tem smislu bi vas prosil, da nam nekaj več poveste o tem, kako vidite naslednje korake. Če si pogledamo obe strani, večino, vladno stran in opozicijsko stran, kjer se nič ne premika, kakšen naj bi bil naslednji korak? Kje vidite rešitev te situacije? v Albaniji. Se je ta situacija zelo zaskrbljujoča in če se bo še nadaljevala, je lahko to zelo škodo celotni državi. Lepša hvala, gospod Vigenin. Besedo ima kolegica Pak, ki je poročevalka v Senci za Albanijo v imenu Evropske ljudske stranke. Hvala lepa, zunaj minister, za to, da ste danes eh, tukaj. V zadnjem desetletju so se kar precejkrat srečevala vi v vlogi premijeja ali voditelja opozicije. Spomnim se najnega zadnjega srečanja s vašo delegacijo, ko ste zelo kritično govorili proti volilnemu zakonu, ki sta ga pripravila Rama in Beriša. Zdaj pa ste sami ključeni v te odločitve, sprejemate te odločitve, ki so bile takrat sprejete in eden od tistih, ki je prav tako sodeloval pri pripravi tega volilnega zakona, se bori proti njemu kot proti mlinom na veter. To je pravzaprav nerazumljivo. Moram si predstavljati, da je lahko nekaj tako hudega, da neka celotna opozicija mesece dolgo ne hodi v parlament. In če zdaj pride v parlament, da ne bi izgubila svojega mandata, je to storila samo zato, in samo iz tega razloga in potem spet zapusti parlament. Potem pa pozivanje k socialnim nemirom. Kako lahko neka politična stran poziva k socialnim nemirom, ko ima država vlado, ki ni enostransko obarvana, temveč je sestavljena iz različnih političnih eh, grubacij, ki so se vedno borile, vendar pa v interesu Albanije sodelujejo, zato da bi spodbojili albansko integracijo ki je naloga vseh, kot ste dejali, tudi politikov, ki so zaradi volitev prišli v opozicijo. Situacijo v Albaniji spremljam od leta 1991 in lahko potrdim to, kar ste povedali in to, kar je povedala tudi OVSE in razne komisije, da je to res in vsi komisari so se s tem strinjali. Če pa potem vendarle prihaja do očitkov, potem je treba te očitke vlagati na pravih mestih. Še do danes ne razumem, da opozicija, če ima upravičene kritike, tega ne predloži ustavnemu sodišču in volilni komisiji. Saj o tem ne odloči parlament eh, in sicer o tem, ali se bodo volilne skrinjice odpirali ali ne. Tega ne razumem. Ali gospod Rama nima nekih pravih očitkov, ki jih lahko uveljavlja in iz osebnih interesov ustvarja to zmedo, potem je treba to tudi tako povedati. Ne želim obsojati nikogar, ni enih, ni drugih. Opisala sem dejstva in bi vas prosila, da vsi kolegi gledate na te zadeve v obliki dejstev. In eh, te zadeve je mogoče v Albaniji videti vsak dan. Iz mnogih razgovorov z albanskim prebivalstvom vem, da si prebivalstvo ne želi, da se vse zadeve prenašajo na ulico, želijo si delujočo vlado. In še dve vprašanje. V poročilu gospoda Kakisa jim je zapisano, da se ne borite proti trgovanja z eh, ženskami, z belim eh, blagom. Zanima me, kaj na tem področju počnete, ker ste za to odgovorni. In eh, moram priznati, da me to vprašanje zelo zanima, tudi izvajanje zakonov o enakopravnosti med spoloma. Hvala lepa. Najlepša hvala, kolegica Pak. Za tri minute ima besedo kolega Vajgla. Grazie, signor presidente. Hvala lepa. Rad bi lepo pozdravil v naši sredi gospoda podpredsednika vlade in zunanjega ministra Republike Albanije in čestital za uspešno pot v zadnjih letih, pripeljala vas je daleč in želim vam, da bi vas pripeljala tudi eh, do konca, to pomeni do polnega članstva v Evropski uniji. Vaša kriza v parlamentu je zaskrbljujoča, nažalost pa ni edina, ponavljajo se vzorci v državah v tranziciji, ko se vlada obnaša drugače, kot se je obnašala takrat, ko je bila v opoziciji in opozicija drugače, kot takrat, ko je vladala. To ni dobro za ugled parlamenta, ni dobro za ugled politike. Mislim, da tudi ni dobro, če mi tukaj v Evropskem parlamentu zauzemamo, se postavljamo na stran ene izmed vaših opcij in vaših strani. Mi nismo zato tukaj, da bi arbitrirali, kdo ima pravo. Eh, zdi se mi tudi pomembno, da ste sami poudarili eh, regionalni pomen vaše države. Ima dejansko lahko eh, precejšno dodano vrednost vaša politika in vaše postavljanje v odnosu naše odbrto vprašanja. V vaši okolici jih je še vedno precej in zato potrebujemo stabilno, Eh, Albanijo, ki bo lahko igrala konstruktivno vlogo v regiji. Eh, na koncu bi še rekel, da bi kot predstavnik liberalne stranke eh, zelo pomembno se nam zdi, da se spoštujejo pravice narodnostnih manjšin, pravice vseh manjšin, tudi eh, manjšin, ki so eh, izraz različne spolne usmerjenosti in seveda enakopravnost žensk. Hvala lepa. Grazie, onorevole Weigl. Najlepša hvala, gospod Weigl. Besedo ima kolegica Fajon, poročevalka za odbor za državljanske svoboščine. Tri minute. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Um, hvala tudi zunanjemu ministru Meti za vse, um, vse izčrpne informacije, kako daleč je Albanija v procesu proti evropskim integracijam. Večkrat smo se pogovarjali in srečali z vami tudi v procesu brez vizne liberalizacije in čestitala bi vam za um, res izjemen napredek, ki ga je Albanija dosegla v zadnjih mesecih te dni smo v evropskem parlamentu slišali oceno evropske komisije ki je rečem lahko zelo pozitivna vendar pa ostaja še nekaj dela in predvsem vas sprašujem kar je skrb nekaterih v državah članicah evropske unije kako boste naslovili problem posebej um, vrnjenih oseb Albanija ima vsako leto, če podatki držijo, okoli 60 do 65 ljudi, takih, ki se vrača in mora zagotoviti njihovo integracijo. Um, in zanima me, kako boste torej naslovili ta problem. Veliko je treba tudi še storiti, kar je še vedno kritika ocene um, Albanije v pripravljenosti na vstop v brezvizni režim v boju proti korupciji in organiziranemu kriminalu. Sami ste že um, omenili kar nekaj stvari, ki jih um, Albanija še namerava uresničiti, pa vendar me zanima, ali je mogoče, da bi lahko že v začetku julija oziroma pred poletjem predstavili kakšne nove konkretne rezultate, da bi lahko tudi um, prihodnja ekspertna misija v Albaniji imela že zelo k malu um, neko zelo dobro sliko v pripravljenosti Albanije na vstop v brezvizni režim. Jaz si želim in Evropski parlament daje Albaniji in Bosni in Hercegovini, ki sta še ostali, veliko podporo, da čim preustopita v brezvizni režim. Želim si, da bi bilo to že zgodaj jeseni, ampak um, zdi se mi, da je zdaj vseeno žogica še vedno na vaši strani. Mi lahko zagotovimo, da bomo storili vse, kar je v naši moči, da bo proces čim hitrejši ampak za to rabimo predvsem resno delo na vaši strani in pa um, zelo verodostojno tudi z naše strani, da čimprej zaključimo ta proces, tako kot sem rekla, zgodaj jeseni ali najpozneje do konca tega leta. Hvala. Grazie, onorevole Fajon. Conclude questo se... Najlepša hvala. V zaključek tega drugega kroga pa še kolega Rovček, podpredsednik Evropskega parlamenta in poročevalec v senci v imenu socialistov. Tri minute. Grazie, prezidente. Mr. Minister, I have couple... Hvala, predsedujoči. Gospod minister, imam nekaj komentarjev in nekaj vprašanj. Tudi sam bi vam rad čestitev in vaše države za dosežke, ki eh, ste jih dosegli v zadnjih mesecih in letih kar zadeva politične reforme, notranje reforme, gospodarske reforme in tudi kar zadeva liberalizacijo vizumskega režima. Omenili ste, da je to stvar vseh političnih strank. Strinjam se z vami in to je bilo tudi naše sporočilo v zadnjih eh, letih. Ne glede na to, odkot prihajajo politiki iz eh, pozicije, opozicije, je proces eh, evropskih integracij, liberalizacije vizumskega režima nekaj, kar zadeva vse politične strani v državi. Podobno menim, da ni v redu v parlamentarnem sistemu, da se delo parlamenta bojkotira. Parlament eh, je jedro demokracije in političnega sistema. Seveda imamo tukaj volilne rezultate, ki so včasih eh, grenki, vendar pa je namen vseh političnih opcij, da sodelujejo v parlamentu, da sprejemajo reforme, da poskušajo izvajati svoje politike in pripirijo do sprememb. To bi bil moj komentar, zdaj pa k vprašanjem. Gre za vašo gospodarsko situacijo. Sej imamo vidne rezultate na tem področju tudi gospodarska rast. Tudi v zadnjem letu, kjer je bila gospodarska rast negativna v vseh državah, razen v vašem še nekaterih redkih. V skladu z evropskimi statistikami ste nekje pri 25 odstotkih evropskega poprečja, kar zadeva BDP. Potrebujete trajno gospodarsko rast in stabilno gospodarsko rast. Če si pogledate makroekonomsko situacijo, imate velike trgovinske deficite. Eno v lanskem letu, če se ne motim, ste imeli tudi proračunski deficit v višini 7 odstotkov. In tukaj ugotavljamo, da ne boste eh, sklenili novega sporazuma z mednarodnim denarnim skladom. Trenutno sicer ne potrebujete eh, denarja, ampak je to pametna odločitev, kaj pa bo čez 3-4 leta. Če si pogledamo, kaj se dogaja v Grčiji, kakšna je gospodarska situacija v Evropi, se vam zdi to modra politika. Če želite stabilno in trajno gospodarsko rast, morate urediti tudi lastninske pravice. Razviti morate ustrezen trg z nepremičninami, potrebujete transparentnost in pogoje za tu investicije. Vaša država ima tukaj velike potencijale, kar zadeva turizem, transport in tudi druge sektorje. Vendar pa investitorji tu tudi tuji potrebujejo neke transparentne razmere in pogoje. Zato me zanima, kaj nameravate storiti v tem pogledu. Hvala lepa. Grazie, onorevole Ravček. Najlepša hvala, kolega Ravček. Sedaj pa ima besedo zunanji minister za odgovor. Deset minut vam dajem na voljo, če le mogoče. So, uh, I would uh, start with uh, my very good friend, Mr. Viganin. Hvala lepa, naj začnem s svojim dobrim prijateljem, gospodom Vigeninom. Ja vam zagotovim, da opozicija nima neke opravičene kritike neveljavnosti zadnjih volitev. In to lahko povem tudi vodjo opozicijo vodje opozicije in tudi socialistični stranki. Edino, kar so doslej predstavljali, samo potrjuje kredibilnost volilnih izidov. Pokazali so en papir volilni listek iz neke vasi, kjer so socialisti zapustili volišče in to ni upoštevala osrednja volilna komisija ne glede na zahtevo demokratske stranke. In če bo upoštevan ta rezultat in če bo to centralna volilna komisija upoštevala, potem bi imela, eh, bi imela demokratična stranka en glas več eh, v parlamentu, torej bi imela večino brez opozicije. In ta dokument je dokaz za to, da sistem deluje oziroma je deloval. Drugič, če si želijo uradno preiskavo vseh primerov, je vlada pripravljena finančno podpreti tožilstvo, ki je popolnoma neodvisno od vlade tam spostaviti. Posebno akcijsko skupino, posebno preiskovalno skupino toživcev, ki bo preiskovala samo zadeve, ki jih bo predstavila socialistična stranka, tako da bi zadeve speljali čim prej. In še enkrat naj vam zagotovim, da smo pripravljeni danes, jutri, kadarkoli začeti z sestavljanjem parlamentarnega preiskovalnega odbora, v katerem bo imela socialistična stranka večino, kjer bodo imeli socialisti predsednika, kot so hoteli. In lahko začnejo s preiskavo vsega. Kar pa zadeva ponovno odpiranje eh, volilnih eh, skrinjic, smo pripravljeni podpreti vsako odločitev, ki jo sprejme ustavno sodišče ali Beneška komisija. Seveda na osnovi zahteve socialistične stranke. Ne vem, kaj več bi lahko še storili. Opozicija bo imela pravico voditi mnoge parlamentarne odbore in predvsem bo imela priložnost voditi odbor za integracije tako da bo igrala ključno vlogo pri razvijanju načrtu Albanije za pristop Evropske unije. To se pravi, da smo pripravljeni imeti na roko pri vseh zadevah, ki jih zanimajo v parlamentu. kar zadeva trgovanje z ljudmi, z ženskami in podobno. Ne delamo samo na izvajanju strategije. Albanska vlada je tudi sprejela odločitev, da bo finančno preko proračuna podprla delo nevladnih organizacij, ki se že leta prizadevajo za rehabilitacijo žrtev za ponovno integracijo teh eh, ljudi, žensk, otrok in vseh ostalih. Na tem področju smo zelo zauzeti. Ker zadeva manjšine, naj povem, da je, je vsaka etnična skupnost v naši regiji nekje večina, drugi je manjšina. In vse naše vlade, vse naše države morajo sprejeti enake standarde za spoštovanje pravic manjšin. To so evropski standardi. In tukaj se albanska vlada zauzema za spoštovanje teh eh, standardov za varstvo manjšin. In enako pričakujemo od drugih, kar se deva albansko manjšino. Ne podarim še nekaj. In sicer za. si želi Albanija ustrezno integracijo, popolno integracijo srpske manjšine na Kosovo. In eh, tukaj smo pripravljeni tudi sofinancirati infrastrukture, infrastrukturne projekte in ostale projekte v Gračanici, ki je bila vključena v Akticarjev načrt. Tukaj smo pripravljeni vložiti 400 eh, tisoč evrov. župan Gračanice je bil na obisko v Albaniji in smo se z njim pogovorili, pripravljeni smo jim pomagati. Menimo, da je to edina rešitev za izboljšanje situacije v naši regiji in izboljšanje med etičnim odnosom. Tudi, kar se dio vprašanje eh, Tanje, zahvalim se zahvaljujem se ji tudi za pomoč pri prizadevanjih za liberalizacijo vizumov. Ne povem, da delamo na konkretnih projektih za ponovno integracijo povratnikov. Ministrstvo za notranje zadeve in socialne zadeve sodelujeta na tem področju. Imamo projekte za nadaljne usposabljanje in zaposlovanje teh ljudi sistem eh, vrač ne deluje. In tukaj tudi sodelujemo, tesno sodelujemo z nevladnimi organizacijami pri njihovi ponovni integraciji in stavitvi osebnih izkaznic. Do julija bomo lahko poročali o specifičnem napredku na vseh ostalih področjih. mojem mnenju Albanija izpolnila skoraj vse pogoje, vendar pa naj povem, da bo Albanija še delala na določenih področjih teh štirih eh, sklopih, ki sem jih omenjal, tudi potem, ko bomo vključeni v sistem liberalizacije visomskega režima. Tukaj gre za boj proti organiziranemu kriminalu in ostalo, kar smo omenjali. Kaže gospodarsko situacijo. Menim, da je ta dokaj stabilna in pod nadzorom. Albanija je ena redkih držav s pozitivno gospodarsko rastjo v zadnjem letu, v lanskem letu. In to iz različnih razlogov. To ne pomeni, da smo država brez težav, vendar smo se marsikaj naučili iz krize v leto 97, ko je šlo za piramidne igre. Zato si prizadevamo za makroekonomsko stabilnost. Naš bančni sistem je prav tako ostal zelo stabilen. In pripričan sem, da bomo lahko izboljšali zadeve še na drugih področjih. Zato si prizadevamo, eden od ukrepov, ki jih je sprejela vlada, je zamrznitev. izdatkov, določenih izdatkov, tako da bi ohranili zadeve pod, eh, nadzor, pod nadzorom. Zato ni nevarnosti za makroekonomsko stabilnost države, ne samo kratkoročno, ampak tudi srednje in dolgoročno. In to je najpomembnejši signal za napredek našega gospodarstva. In to je povezano z priha prihodom mnogih tujih investitorjev, ki bodo začeli v kratkem vlagati v naši državi v velike projekte infrastrukturne, prometne, turizem in tako naprej. Albanija postaje vse pomembnejša za tuje investitorje, tudi zaradi naših dobrih odnosov z vsemi sosednjimi državami in zahvaljujoč tudi našemu napredku na področju infrastrukture z drugimi državami. Ali... Najlepša hvala, gospod minister. Besedo ima kolega Talar za tri minute. Hvala lepa, gospod predsednik. Gospod minister, danes je 28. april In to pomeni, da je točno leto dni od vložitve aplikacije Albanije za polnopravno članstvo v Evropski uniji. Skupaj z drugimi kolegi bi vam rad čestitev za dosežke ne samo v tem letu, vendar v vseh v zadnjih dveh desetletjih. Ne smemo pozabiti, da je bila verjetno dediščina komunizma v Albaniji med najhujšimi v Evropi in razliko, ki jo morate premagati, je zaradi tega tudi največja. Ne bom govoril o ukinitvi viz, o tem je bilo že povedano, tukaj nas je večina, ki želimo, da so vize z Albanijo čim prej ukinjene. Zastavonoša tega procesa strani parlamenta je naša kolegica Tanja Fajon in eh, kot ste opazili, jo mnogi podpiramo v teh prizadevanjih. Eh, zanima me vaš odnos do regionalnega sodelovanja. Nekaj ste o tem že govorili, Mislim, da je za Balkan izredno pomembno, da pokaže tudi sam čim več inicijative na tem področju. Zanima me vaša ocena teh procesov, konkretno konference na Brdu, ki je bila organizirana strani in eh, z mm, inicijativo hrvaške predsednice vlade in slovenskega predsednika vlade, kako ocenjujete dosežke te konference in tega procesa? kako ocenjujete priprave na Sarajevsko konferenco, ki se eh, bo zgodila pod patronatom španskega predsedstva? Eh, kje vidite še dodatne možnosti za regionalno sodelovanje? Govorili ste o odnosih s Srbijo, kateri so kakšne konkretne inicijative z vaše strani za nadaljno poglobitev sodelovanja? In še zadnje vprašanje izven tega eh, regionalnega področja. Veliko poslušamo o problemih eh, med eh, predsednikoma Berišo in Edi Ramo. Zanima me, ali obstaja direktna komunikacija med njima. Kolikokrat ste se po vašem vednosti v zadnjih šestih mesecih sestala? Hvala. Najlepša hvala, kolega Tadar. Kolega Svensson za tri minute. Tak so mikke, herr Utfane. Tak so mikke, herr minister. Hvala lepa, gospod predsednik, hvala lepa ministru. Leta 1970, pred 400 leti, sem obiskal Albanijo v času diktatora Hoče. Takrat ni bilo ravno lahko hoditi po tamkajšnjih ulicah ali pa biti demokrat. Nekateri zahodni študenti so tam protestirali in podpirali Stalina Ma in pa Hočo. Prav tako je bila država prežeta s korupcijo in kršene so bile človeške vrednote in pravice. Takrat je bilo to nekaj popolno običajnega. Sveda, traja nekaj časa, da se država prilagodi sistemu po padcu komunizma. Veliko sprememb se je že zgodilo, rad bi vam čestitev za te pozitivne premike. Bi pa vseeno dejal takole. Res nadušujoče je, da je lahko Albanija sploh organizirala volitve s tako visokimi tehničnimi standardi. Minister bi pa vseeno dejal to, da se sicer veselim tega, da Albanija postane članica EU. Bi pa vseeno povdaril tisto, kar je že omenila gospa Pak. Namreč, še veliko bo treba storiti na albanski strani, v albanski vladi, zato da se prepreči trgovino z ljudmi. To je še vedno zelo velika težava v Albaniji. Hvala. Najlepša hvala, kolega Svensson. Sedaj pa še kolegica Kopa v zaključek razprave. Hvala lepa, predsednik. Tudi sama bi rada pozdravila zunanjega ministra in pa podpredsednika vlade. Tudi sama bi rada pohvalila albanski napredek in pa prizadevanje Albancev na poti v Evropo. Torej, parlament je v slepi ulici in zato smo zelo zaskrbljeni. Čim prej treba najti rešitev. Kaj ti to, da parlament ne more opravljati svojega dela, pomeni velik demokratični deficit in to bo gotovo velika ovira na banski poti v Evropo. Rada bi govorila o regionalnem sodelovanju. To sodelovanje je ključni dejavnik. Vsi vemo, kaj je Albanija na tem področju že dosegla, tudi v odnosih s Srbijo. Bi pa vseeno omenila srečanje zunanjih ministrov v regiji, kjer so uh, bili uh, predstavniki Grčije, Albanije in pa nekdanje Jugoslavijske republike Makedonije. Albanska vlada želi postaviti jedrski objekt 100 km stran od grško-albanske meje. Torej varnostni pogoj in pa upravljanje tega objekta in pa jedrski odpadki so zelo pomembne stvari za vse nas in zato bi želela, um, kakšno, je vaš, kakšno je vaše mnenje o tem. Hvala lepa kolegica Kopa, še kolega Preda je prosil za besedo. Voja vene voje tri minute. Vrav sem vam treba, domnule eh, ministr. Hvala lepa. Sicer ni veliko časa, imam pa dve vprašanje za gospoda Meto. Najprej zakon o lustraciji. Ta zakon je bil sprejet, potem ste ga blokirali oziroma ukinili. Kaj se bo v prihodnosti zgodilo glede lustracije? Kako bi ta zakon o lustraciji lahko izkoristili za nekakšen kompromis med eh, opozicijo in vlado? Drugič, zaostanek pri integraciji Albanije v EU. Kdo je odgovoren za to počasno delovanje? Ali je za to odgovorna samo ena politična stranka ali pa um, vse politične stranke ali um, so vse politične stranke odgovorne za to po počasnen napredek. Hvala lepa, gospod Preda. Sedaj pa še zaključni odgovor ministra. So. About, uh... Hvala najprej glede naših odnosov z državami v regiji, še posebno Srbijo. V zadnjem času smo podpisali naš sporazum za boj proti organiziranemu kriminalu skupaj s Srbijo. Prav tako bomo kmalo podpisali tudi sporazum o sprejemu s to državo in drugimi državami. Prav tako kot že prerečeno, Albanija je enostransko ukinila vizume za tiste Srbe, ki želijo priti v Albanijo in upam, da bodo enako storili tudi na srbski strani. Sedaj pa glede eh, konference na Brdu in pa prihajajoče Sarajevske konference. To pobudo je potrebno pozdraviti. Šlo je za pobudo Slovenije in Hrvaške. To je bil odličen zgled tega, kako lahko dve države v regiji um, uspešno sodelujeta, zato da presežemo nasprotja iz preteklosti, prav tako pa zato, da tudi dosežemo napredek za vse prihodnosti. Torej, stribamo vse v svoje moči, da bomo v Sarajevo vsi prisotni, na Brdo ni bilo tako. In zato upam, da bomo po španski predsedovanju imeli konferenco, kjer bodo sodelovali vse države v regiji in to potem pozitivno sporočilo tudi Evropski uniji. Prav tako upam, da bomo dobili tudi pozitivne signale in pa znake iz Evropske unije za našo regijo. Pred kakim mesecem smo v Tirani uspeli organizirati zelo uspešno ministersko konferenco ministrov za notranje zadeve iz Južne Evrope. Na istem sestanku sta bila notranji minister Srbije ter tudi notranji minister Kosova. To je bilo prav lepo videti. Za nas in za vse druge je zelo pomembno, to, da v Sarajevo pridejo vsi, kljub nekaterim težavam. Najbolj pomembno je to, da kljub nasprotjem začnemo sodelovati. Ne smemo se izključevati, kajti z izključevanjem v bistvu samo zavlačujemo naš integracijski proces v Evropo sedaj pa okolje. To je za nas vedno bolj pomeno vprašanje, kajti želimo trajnostni gospodarski razvoj, prav tako pa želimo um, se približevati Evropski uniji čim hitreje. Slišali smo različne ideje za pomembne projekte v prihodnosti, ampak gledajte, najprej bomo um, vsak projekt ocenili kot prvo z okoljskega vidika. Prav tako želimo razvijati tudi turizem in če to želimo uspešno razviti, potem je treba poskrbeti za okolje. Potrebujemo okolje v skladu standardi vaših držav. Prav tako je potrebno, da so vsi projekti v skladu z okoljskimi standardi sedaj pa nekatere zamude pri integracijskem procesu. Katere stranke so odgovorne, ste vprašali. Glede, tukaj ne bi želel iskati kakšnih sovražnikov, kot je povedal gospod Svensson. Je pa res to, da smo pred nekaj desetletji, pred dvema desetletja naprimer, um, bili v Albaniji skupaj z Severno Korejo uh, izjemno izolirana država bili smo najbolj izolirana država v Evropi in sedaj smo postali članica NATO, prav tako se približuje tudi Evropski uniji in pripričani smo, da bo Albanija postala članica Evropske unije. Sedaj je seveda vprašanje časovnica približevanja Evropski uniji in ta časovnica je odvisna od naših nacionalnih reform, prav tako pa je odvisna tudi od tega, kaj bo storila Evropska unija v prihodnosti na področju širitvene politike EU. No, kakorkoli že, mislim, da je sedaj treba jasno povedati to, da moramo vsi prispevati k pospeševanju tega procesa. To je mnenje naše vlade in Upam, da bo to želela tudi naša opozicija in to čim prej, kajti tudi ta stranka je v preteklosti že veliko prispevala k napredovanju naše države, k EU. Torej, vprašali ste, ali ste se vodja demokratične stranke in pa vodja socialistov srečala? Ja, mislim, da ste se v preteklosti že večkrat srečala. In potem smo se dogovorili glede nekaterih sprememb pri volitvah, v ustavi in tako dalje. In mislim, da bo zelo pozitivno, če bomo ponovno zagotovili takšno sodelovanje v korist države in pa tudi v korist evropskega približevanja. Trgovina z ljudmi. Ja, res je, to je velika težava. Se pa ta problem vendarle manjše zmanjšuje, predvsem zaradi močne politične volje vlade in pa zaradi odličnega sodelovanja s sosednjimi državami. Sedaj Albanija ni več tranzitna država za trgovino z ljudmi. Seveda pa moramo na regionalni ravni še vedno čim bolje sodelovati in zmanjšati te težave. Prav zato bomo kmalo organizirali tudi regionalno konferenco o boju proti trgovini z ljudmi. Upam, da sem odgovoril na vsa vprašanja. Hvala. Grazie, signor ministro, è stato un... Najlepša hvala, gospod minister. To je bila zelo zanimiva seja. Veliko smo slišali o pozitivnem razvoju v Albaniji, veliko je bilo tudi kritik. Opisali ste situacijo Albanije pri približevanju Evropski uniji, veliko smo slišali tudi o vaših upanjih, dodali smo naša upanja in upam, da boste naše pobude vključili v svoj program in upam, da se bomo k malu srečali in da boste takrat dosegli še večji napredek pri približevanju Evropski uniji. S temi željami se od vas poslavljamo. Ob 10.30 bomo nadaljevali sejo in sicer s glasovanjem. Okay,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 Please, colleague, sit down. Prosim, kolegi, sedite na svoja mesta, kajti začeli bomo z glasovanjem. Per favore, prendete posto. Prosim, sedite na svoja mesta, pričenjamo z glasovanjem. Prosim, da ustavite svoje glasovalne kartice, da bomo preverili, ali naprave delujejo. Possiamo dare inizio al voto di prova. Ali lahko poizkusno glasujemo? Pritisnite na kateri koli gumb. Štiriintrideset nas je prisotnih. Rezultano trentaquattro. Štiriintrideset pravi naprava. ci sono alcuni colleghi che non stanno. Nekaj kolegov ne sodeluje pri preizkusu opreme. Prosim vas, da sodelujete pri preizkusu glasovalnih naprav, ustavite kartico in pritisnite na katerikoli gumb. Bene, insomma. Dobro, kakorkoli že nadaljujemo. Sedaj nas je prisotnih 45. Kljub temu pa je preizkusno glasovanje zabeležilo predvsej manj glasov. Ampak začeli bomo z poročilom o evropskih politikah za zagovornike človekovih pravic. Prvi odstavek, predlog spremembe 27 v dveh delih, prvi del. Kdo je za? Proti? Zavrnjeno. Drugi del. Kdo je za? Proti? Sprejet. Predlog spremembe 28. Poročevalke. Kdo je za? Proti? Sprejet ustni predlog spremembe je brezpredmeten. Prehajamo k predlogu spremembe 29 za, proti, zavrnjen. Predlog spremembe 30 za, proti, ni bil jasen rezultat, nisem videl dovolj dvignjenih rok, torej prehajamo k elektronskemu glasovanju v predlogu spremembe 30. Glasujemo. Sono inserite 50. Kartic je ostavljenih, 49 poslancev pa je glasovalo, konec glasovanja, 36 za, 12 proti, sprejet. 31, kdo je za, proti, sprejet. 33 za, proti, sprejet prehajamo k predlogu spremembe 34. Za, proti sprejet. Zahtevate elektronsko glasovanje o predlogu spremembe 34. Dobro, glasujemo. Konec glasovanja. 34 za, 18 proti, torej sprejet. 35 za, proti, zavrnjen. Kompromisni ne zahtevate, da preverimo elektronsko tudi predlog spremembe 35, glasujemo. Konec glasovanja. 22 za, 34 proti. Zavrnjen. Kompromisni predlog 3. Za, proti, sprejet. Sedaj pa glasujemo o predlogu spremembe 41 za. Proti. Zavrnjen. 42 za proti, zavrnjen. Predlog spremembe 43. Za, proti, zavrnjen. Predlog spremembe 44. Za, proti, zavrnjen. Kompromisni predlog 4. Za, proti, sprejet. Sedaj smo pri predlogu spremembe 50 za, proti, sprejet. 51 za, proti, zavrnjen. 52 je brezpredmeten, ne. 52 glasujemo za, proti, sprejet. 53 poročevalke. Ne. Zahtevate, da preverimo elektronsko glasovanje o predlogu spremembe 52. Glasujemo. sedeminpetdeset vas je glasovalo, konec glasovanja trideset proti petindvajset za zavrnjen. Sedaj pa predlog spremembe triinpetdeset poročevalke za, proti, sprejet. 54 za, proti, sprejet. 55 za, proti, sprejet. 56 za, ne, se upravičuje predsednik. 56 je brezpredmeten, ker smo zavrnili predlog spremembe 43, sedaj pa 57. Za, proti, sprejet. Kompromisni predlog 5. Za, proti, sprejet. Kompromisni predlog 6. Za, proti, sprejet. Predlog spremembe 66. Za. Proti. Sprejet. 67 za. Proti. Sprejet. 68 poročevalke za. Proti. Sprejet. Kompromisni predlog 7. Za. Proti. Sprejet. Kompromisni predlog 8 za, proti, sprejet. Predlog spremembe 76. Za, proti, sprejet. 75. Kolikor sem videl, je bil predlog 76 sprejet, pravi predsednik. Prehajamo k predlogu spremembe 75 za, proti, sprejet 77 za, proti, sprejet 78 za, proti, sprejet 79 za, proti, sprejet. Predlog spremembe 80 v dveh delih. Prvi del za proti, sprejet. Drugi del, za, proti, zavrnjen. 81 je bil umaknjen, 82 za, proti, sprejet. 83 za, proti, sprejet. 85 za, proti, sprejet proti, sprejet. 86 je brezpredmeten, 88 in 89 sta identična za, proti sprejeta, 87 je brezpredmeten, 91 za, proti sprejet, 92 pročevalke za, proti sprejet, 93 za, proti sprejet, 94 za ustnim predlogom spremembe za, proti sprejet, 95 za, proti sprejet, 96 poročevalke za, proti sprejet 97, je brezpredmeten. Ustni predlog spremembe poročevalke. Kdo je za? Proti. Sprejet. 98 za. Proti. Zavrnjen. 99 za. Proti. Sprejet. 100 za. Proti proti, zavrnjen. Novi kompromisni predlog za, proti, sprejet. 102 poročevalke za, proti, sprejet. 103 za, proti, sprejet. 104 za, proti proti. Sprejet 105 za proti. Sprejet 106 za proti. Sprejet kompromisni predlog 9 za proti. Sprejet. Sedaj pa 112 za proti. Sprejet 113 za, proti. Sprejet 114 za, proti. Sprejet 115 za, proti. Zavrnjen 116 poročevalke za, proti. Sprejet 115 za, proti. 117 za, proti, sprejet. Uvodna izjava A, 7, predlog spremembe 7 za, proti, sprejet. 8 za, proti, sprejet. 9 za, proti, zavrnjen. Kompromisni predlog 1, poročevalke za, proti, sprejet proti. Sprejet. Prehajamo k predlogu spremembe 12 za. Proti. Sprejet. 14 za. Proti. Sprejet. Prehajamo k predlogu spremembe 15 za. Proti. Sprejet. 16, poročevalke za, proti, sprejet. 17 za, proti, sprejet. 18 za, proti, sprejet. Kompromisni predlog 2, poročevalke za, proti, sprejet. Predlog spremembe 23 za proti sprejet. 24 poročevalke za. Poročevalka želi besedo. Preden bomo glasovali o predlogu spremembe 24. Gospa Hautala. Ja, rada bi podala usni predlog spremembe potem, ko sem se pogovarjala z kolegi. In sicer, da bi dodali obsežne kazni na seznam težav, s katerimi se srečujejo zagovorniki človekovih pravic in pa organizacije zagovornikov človekovih pravic. Dobro, če temu nihče ne nasprotuje, potem prehajamo k Glasovanje o tem predlogu spremembe skupaj z ustnim predlogom 24 torej za, proti. Sprejet 25 za, proti. Zavrnjen 26 za, proti. Sprejet. Ena na, se nanaša na naslov, gre za jezikovni popravek. Dva, kdo je za, proti. Zavrnjen. 3 z ustnim predlogom spremembe za proti sprejet, 4 za proti sprejet, 5 z ustnim predlogom spremembe za proti sprejet, 6 za proti sprejet. In sedaj bomo elektronsko glasovali o celotnem poročilu. Glasujemo. 65 vas je prisotnih, 63 vas je glasovalo, 59 za, 1 proti, 3 je vzdržani, čestitke poročevalki. Poročilo je sprejeto z veliko večino. Passiamo ora al voto. Sedaj pa prehajamo v glasovanju. O naslednjem poročilu gre za Unijo za sredozemlje. Gre za nekoliko zapleteno glasovanje, torej upam, da ne bo veliko težav. Veliko je kompromisnih predlogov sprememb, zaradi katerih drugi predlogi sprememb odpadejo in tako naprej, zato prosim, da jasno dvigate roke. Predlog spremembe 77 za, proti, zavrnjen. 78 za, proti, sprejet. 79 v dveh delih, prvi del za, proti, sprejet. Drugi del za, proti, sprejet kompromisni predlog 5 za proti sprejet. 81 za proti zavrnjen. Kompromisni predlog 1 za proti sprejet. Kompromisni predlog 4 za proti sprejet sprejet. Predlog spremembe 90 za, proti. Dejal bi, da je ta predlog spremembe zavrnjen. 91. Ne. 91 je brezpredmeten, kompromisni predlog 2. Za, proti, sprejet. Kompromisni predlog 3. Za, proti, sprejet. 100? Ne. Tudi ta je brezpredmeten, kaj te glasovali smo za kompromisni predlog 4. 102 za, proti. Tukaj pa rezultat ni jasen, žal mi je, ampak elektronsko bomo preverili. Glasujemo o predlogu spremembe 102. 65 Vas je glasovalo 31 za, 33 proti, torej zavrnjen. 104. 103 ne, ampak 104. Kdo je za? Proti, zavrnjen. 105 za, proti, zavrnjen. Predlog spremembe 106 z ustnim predlogom spremembe. Kdo je za? Proti? Sprejet. 107 je brezpredmeten. 108. Ki je v skladu s kompromisnim predlogom 5 za? Proti? Sprejet. 109 za? Proti? Zavrnjen kompromisni predlog 28 za, proti, sprejet 110 za, proti sprejet 111 je brezpredmeten, ker je bil sprejet kompromisni predlog 28, 112 za, proti, zavrnjen. 113 je bil umaknjen, 114 poročevalca za proti sprejet. 115 za, proti zavrnjen, 116 za, proti sprejet, 117 za, proti zavrnjen, 118 za, proti sprejet, 119 za, proti zavrnjen proti. Sprejet 120 za proti. Sprejet 121 za proti. Zavrnjen 122 poročevalca za proti. Zavrnjen 123 za proti. Zavrnjen 124 za proti proti, zavrnjen. 125 za, proti, sprejet. 126 za, proti, sprejet. 127 za, proti, zavrnjen. Kompromisni predlog 6 za, proti, sprejet. 129. Torej 129, ki je v skladu s kompromisnim predlogom 6 za, proti, zavrnjen. Stotrideset je brezpredmeten, kompromisni predlog sedemindvajset za, proti, sprejet. Sto dvaintrideset za proti, sprejet 133 za, proti, zavrnjen 134 za, proti, zavrnjen 135 za, proti, zavrnjen. 136, gre za jezikovni popravek, o tem ne bomo glasovali, 137 za proti. Zavrnjen. 138 za, proti. Zavrnjen. 139 poročevalca za, proti. Sprejet. Sedaj pa 140 za, proti. Zavrnjen. 141 za, Želite preveriti elektronsko predlog spremembe 140? Glasujemo torej. 66 schede, 64 votanti, chiuso. 64 vas je glasovalo, konec glasovanja. 14 za, 46 proti, torej zavrnjen. 141 za. Proti. Zavrnjen. 142 in 143 sta identična za. Proti. Zavrnjen. 144 za. Proti. Zavrnjen. 145 je bil umaknjen, 146 v dveh delih, prvi del za, proti, sprejet, drugi del za, proti, sprejet. Velika večina zahteva, da elektronsko preverimo drugi del predloga spremembe 146. 68 kartic je bilo ustavljenih, 61 vas je glasovalo, konec glasovanja, 62 vas je glasovalo, 28 za, 32 proti. Dva ste se vzdržala, zavrnjen. Kompromisni predlog 25 za. Proti. Sprejet. 148 je bil umaknjen. Sedaj pa 149 in 150 za. Proti. Zavrnjen. Sedaj pa A nič ena. Usni predlog spremembe za proti, sprejet. 151 je jezikovni popravek, kot jim ne bomo glasovali, 152 za, proti, sprejet. 153 za, proti, zavrnjen. 154 za, proti, zavrnjen. 155 za, proti, zavrnjen. Zavrnjen. 156 in 157 sta identična. Kdo je za? Proti? Zavrnjena. Kompromisni predlog 8 za. Proti? Sprejet. Kompromisni predlog 7 za. Proti? Sprejet. Kompromisni predlog 9 za. Proti? Sprejet. Kompromisni predlog 10 za. Proti? Sprejet sprejet. 166 za, proti, zavrnjen. 167 za, proti, sprejet. 168 za, proti, zavrnjen. 169 je brezpredmeten, 170 za, proti, zavrnjen sprejet. 171 za, proti sprejet. 172 za, proti zavrnjen. 173 za, proti sprejet. 174 za, proti zavrnjen. 175 je brezpredmeten, tudi 176 in 177. Kompromisni predlog 11. Za, proti, sprejet. Kompromisni predlog 12. Za, proti, sprejet. Kompromisni predlog 13. Za, proti, sprejet. 191 za proti. Sprejet 193 za proti. Zavrnjen. Kompromisni predlog 14 za proti. Sprejet 203 za proti. Sprejet. Kompromisni predlog 18 za proti, sprejet. Kompromisni predlog 16 za, proti, sprejet. Kompromisni predlog 15 za, proti, sprejet. 213 za, proti, zavrnjen. 214 za, proti, sprejet. Kompromisni predlog 17 za, proti, sprejet proti, sprejet. 200, 223 za, proti, zavrnjen. 224 za, proti, sprejet. 225 v dveh delih, prvi del za, proti, sprejet sprejet, drugi del za, proti, nejasen rezultat, torej elektronsko glasovanje. Drugi del predloga spremembe 225. Glasujemo. Šestinšestdeset vas je glasovalo, rezultat pa je enaintrideset za, petintrideset proti zavrnjen. 226 za ustnim predlogom spremembe 3 za. Proti. Sprejet. Kompromisni predlog 19. Za. Proti. Sprejet. Predlog spremembe 11. Za. Proti. Sprejet. Kompromisni predlog 24. Za. Proti sprejet. Kompromisni predlog 20 za proti sprejet. Prehajamo k predlogu spremembe 21 za proti zavrnjen, bi rekel. 22 za proti zavrnjen. 23 za proti sprejet. 24 za 24, o tem glasujemo. Za, proti, sprejet. 25 za, proti, sprejet. 26 za, proti, zavrnjen. 27 za, ne, se opravičujem. Je brezpredmeten, kaj ti sprejeli smo predlog spremembe 24, kompromisni predlog 26 za, proti, sprejet. Kompromisni predlog 21. Za. Proti. Sprejet. 38. Za. Proti. Zavrnjen. 39 z ustnim predlogom spremembe 4 za, proti, sprejet. 40 za, proti, zavrnjen. 41 za, proti, zavrnjen, 42 za, proti, sprejet, 43 za, gre za dopolnilo, proti, sprejet, 44, prav tako dopolnilo za, proti, sprejet, 45 za, proti, sprejet, 43. kolikor sem videl, je bil predlog spremembe sprejet, ampak niste vsi dvignili rok, mi je bilo rečeno. Torej, elektronsko preverimo predlog spremembe 45. Glasujemo. 67 ustavljenih kartic. 62 vas je glasovalo. 42 za, 19 proti je torej sprejet. 46 dopolnilo za proti sprejet 47 za proti. No, ne bi vedel. 47. Raj bom preveril. Ne dvigate dobro rok ali pa sam ne vidim dovolj dobro. 65 izstavljenih kartic, 62 vas je glasovalo. No, z veliko večino sprejeto. 56 za, 6 proti, ampak če ne dvigate rok, vam ne morem pomagati. Zamenjal bom očala. 48 za, proti, sprejet. 49 za, proti, sprejet. 50 za, proti, zavrnjen. 51 za, proti, sprejet. 52 je bil umaknjen, 53 za, proti, zavrnjen. 54 za, proti, zavrnjen. 55 za, proti, zavrnjen. Kompromisni predlog 22 za, proti, sprejet. 60 za, proti, zavrnjen proti. Sprejet 61 za, proti, sprejet. Kompromisni predlog 23 za, proti, sprejet. 66 za, proti, sprejet. 67 za, proti, zavrnjen. 68 za, proti, sprejet. 69 za, proti proti, zavrnjen. Ene sedemdeset za, ne, se opravičujem, pravi predsednik, je brezpredmeten. Prehajamo k predlogu spremembe 74 za, proti, zavrnjen. 75, ja, o tem moramo glasovati, za proti. To bomo morali preveriti. Torej, elektronsko glasovanje v predlogu spremembe 75. 65 skedi inserite. 65 ustavljenih kartic, 63 vas je glasovalo, ne 64, konec glasovanja, 53 za, 11 proti, torej sprejet. 76. 76 za proti sprejet. 1 za proti sprejet. 2 za proti sprejet. 3 je bil maknen, 4 za proti sprejet. 5 poročevalca za proti sprejet proti spred. Sedaj pa imamo celo vrsto predlogov sprememb odbora za mednarodno trgovino. Prvi so brezpredmetni, zato prehajamo kar k predlogu spremembe 7. Kdo je za? Proti sprejet. In ta 8 za? Proti sprejet in ta 10 za proti sprejet in ta 12 za proti sprejet. Kolegica Flotre želi besedo. Hvala lepa, predsednik. Zdaj predlagala, da glasujemo o odstavku 13, eh, gospe Srnes in ta. Torej gre za kmetijstvo. Res je, tukaj imamo predlog spremembe um, ehm, 11. Ampak s tem odstavkom pa sem predlagal drugačen eh, pristop, kar je nekako združljivo. Zato predlagam, da o tem eh, glasujemo. Prosim poročevalca, da pove, ali se strinja s tem. Da, to smo v bistvu že zajeli, kot se nam je zdelo, ampak res pa je, da eh, glede na tisto, kar so sprejeli v odboru INTA, se je nekaj stvari spremenilo. Torej, sem zato, da glasujem o tem odstavku, kot je predlagala kolegica. In ta 13 za. In ta 13 za proti sprejet. In ta 15 za proti sprejet. Sedaj pa še predlogi spremembe odbora za industrijo. ITRE 1 proti zavrnjen, ITRE 2 za, proti, sprejet. ITRE 9 za, proti, sprejet. ITRE 10 za, proti, sprejet. ITRE 13 za, proti, sprejet. ITRE 14 za, proti, sprejet. Zahtevali ste, da preverimo ITRE 13 za, torej vse je mogoče, elektronsko glasovanje o predlogu spremembe ITR 13. 66 kartic, 63 vas je glasovalo, ne, ne, ni še zaključeno. Konec glasovanja. 63 vas je glasovalo, 37 za, 26 proti, torej sprejet. ITR 14 za proti, sprejet. ITRE 15 za, proti, sprejet. ITRE 16 za, proti, sprejet. In še elektronsko končno glasovanje. Glasujemo. 67 ustavljenih kartic, 64 vas je glasovalo, konec glasovanja. No, no, končno ste vsi glasovali. Preveč vas je glasovalo. Vabbè, elettronico lo controlla. 58 a 6. 58 za 6 proti. Poročilo je bilo sprejeto in čestitke poročevalcu. S tem zaključujemo za glasovanje. Prosim, da pospravite svoje glasovalne kartice. Ob 11.30 pa nadaljujemo z izmenjavo mnen za komisarjem Füllejem. Gospod Brok želi besedo. Gospod eh, predsednik, tudi pri tem poročilu smo ponovno zapisali, da potrebujemo bistveno povečanje finančnih sredstev v okviru naslednje finančne perspektive. To smo že večkrat zapisali. Bojim se, da če bomo to delali, vedno bomo to zapisali pri vsakem poročilu. Zato bi morali razmisliti o tem, kakšen jezik bomo izbrali in potem, ko bomo prišli do nove finančne perspektive. In če bomo to zapisali pri vsakem poročilu, potem bomo izgubili verodostojnost. Zato potrebujemo neko novo formulo ki nam bo omogočila ohranjene koherence in resnosti pri teh zadevah. Hvala lepa za prispevek kolega Broka. S tem zaključujemo ob 11.30, pa nadaljujemo, kot sem že dejal.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 z našim delom. Gre za zelo zanimivo temo na našem dnevnem redu in sicer za izmenjavo mnen s prijateljem in sodelavcem z nekoliko drugačnim nazivom od našega. Je namreč komisar odgovoren za širitev Štefan Füle, ki je pred kratkim obiskal Južni Kaukaz na začetku aprila, pretekli teden pa je bil v Ukrajini. cenimo njegovo pripravljenost za sodelovanje z našim odborom in z parlamentom, ki ga predstavljamo. Takoj nam bo poročal o obeh obiskih. Gre predvsem za razvoj, ki je bil dosežen v tej regiji. Pred kratkim so potekale volitve v Ukrajini. Poleg tega pa se razvijajo tudi odnosi med temi državami in pa Evropsko unijo. Naš odbor pozorno spremlja pogajanja za nove pridružitvene sporazume z Ukrajino in pa z Južnim Kaukazom. Danes popovdne bo dr. Mingareli predstavnik komisije govoril o tem, kako napredujejo pogajanja. Kolege, prosim, da se torej v tem trenutku osredotočijo na politično situacijo v navedenih državah, tudi glede na pobudo kolega Kirilova. To pobudo smo pred kratkim sprejeli. Ne želim več zapravljati časa. Ne želim imati časa vam, komisar, in pa kolegom za vprašanje, zato ker predajem besedo komisarju. Hvala lepa, gospod predsednik, in hvala lepa za to, da ste povdarili, da ne gre za ad hoc izoliran dogodek, temveč del dogovora, ki smo ga sklenili v prvih dneh zelo aktivne interakcije med komisijo in Evropskim parlamentom. Gospod predsednik, spoštovane poslanke in poslanci, dragi prijatelji, veliko čast in veselje mi je, da z vami delim moje vtise iz obiska treh južnokavkaških držav in Ukrajine v tem mesecu. Ne začnem z Južnim Kaukazom. Veseli me, da lahko izmenjam mnenja z vami, potem ko ste sprejeli poročilo o Južnem Kaukazu. Poročevalec je tukaj gospod Kirilov. V poročilu je veliko priporočil, ki bodo, upajmo, ustrezale za mislim, ki jih bom predstavil danes. Slišali smo jasno sporočilo Evropi na obisko v Armeniji Gruziji in Azerbajdžanu. Ministrski predsedniki, ministri vlada, opozicija, civilna družba, vsi so povedali, da si želijo eh, poglobljeno, širše in bolj polno sodelovanje z Evropsko unijo. Moje sporočilo mojim sogovornikom v Erevanu, eh, Tbilisiju in Bakuju je bil, da je Evropska unija prav tako pripravljena predstaviti višjo predstavo na konkretnih področjih, eh, kjer lahko okrepimo sodelovanje in bo to prineslo resnične spremembe za ljudi na Južnem Kaukazu, kot tudi za Evropsko unijo. Z vzhodnim partnerstvom, ki smo ga štatali v Pragi lansko leto, eh, si želim, da bi lahko v tem okviru pomagali na različnih frontah. Kot prvo želimo izboljšati pogodbene odnose z našimi vzhodnimi partnerji z Ukrajino, o kateri bom govoril nekoliko več eh, kasneje. Smo že sklenili stabilizacijski pridružitveni sporazum pred eh, nekaj leti. Pogajanja potekajo tudi z Moldovo oziroma Moldavijo in se nadaljujejo. Predlagal bom tudi sporazume za Južni Kaukaz, ki bodo predstavljeni za formalno sprijetje v maju. To bo pomagalo Evropski uniji, da se pripravi na začetek pogajanj. Ti sporazumi bodo omogočili tesno politično sodelovanje med vsemi partnerji na Južnem Kaukazu ter Evropsko unijo eh, na skupnih eh, vrednotah in skupnih načeljih. Na vsak način pozdravljam tudi vlogo vašega odbora. Skupaj z pridružitvenimi sporazumi želi Evropska unija vzpostaviti prostotrgovinske območja z temi državami, kar je tudi odlična priložnost za tiste južno-kaukaške države, ki izpolnjujejo pogoje za članstvo v Svetovni trgovinski organizaciji. To vrstni sporazumi, ki jih imenujem eh, sporazumi za gospodarsko integracijo, bodo omogočili eh, dostop do evropskega trga petim milijonom eh, prebivalcem. Ne gre pa samo za prostotrgovinske sporazume, gre za veliko več. Gre za tudi osklajevanje pravnega reda in prilagajanje notranjemu trgu in evropskim politikam na področju gospodarstva. Omogočanje mobilnosti oseb je področje, kjer partnerji iz Južnega Kaukaza želijo več strani Evropske unije. Tukaj imamo pritiske eh, ljudi, ki se srečujejo z dolgimi in zapletenimi postopki vizelska liberalizacija je nekaj, za kar smo se že dogovorili z Gruzijo. Gruzici bodo ukmalo plačevali eh, manj za vizume in bodo deležni enostavnejših postopkov. Armenci in Azerbejčanci bi prav tako želeli začeti s pogajanji glede olajšanja, ki bi jim omogočilo lažje potovanje. Naši partnerji na Južnem Kaukazu imajo velike zahteve, prav tako pa so to ostri tudi pogoje Evropske unije, saj želimo, da imajo vzpostavljeno ustrezno zakonodajo in da so njihove administrativne sposobnosti eh, dovolj eh, velike, da lahko tudi politično sprejmejo pravilne odločitve in dosežejo rezultate, ki jih želimo. Armenija, Azerbajdžan in Gruzija bodo vedno odgovorne za svoje notranje reformne procese in krepitev demokracije ter pravne države. Vse to je trdno v rokah eh, vlad in politikov teh držav. Komisija bo eh, ponudila eh, tehnično in finančno pomoč, ki bo omogočila našim partnerjem, da z ustreznimi sredstvi izgradijo svoje zmogljivosti. Načrte pripravljamo skupaj z našimi partnerji na vzhodu. Spoštovane poslanke in poslanci, razvoj v državah bo prav tako igral pomembno vlogo in bo vplival na in bo odvisno od hitrosti eh, reform, kar bo omogočilo bolj poglobljeno in hitrejšo integracijo z Evropsko unijo v Armeniji. Sem vse politične vodje spodbudil za pospeševanje političnih eh, reform, ki bodo omogočili izboljšanje volilnega sistema ter ukvarjanje z nekaterimi političnimi vprašanji, ki se pojavljajo po zadnjih volitvah iz marca 2008, predsedniških volitev, da bi omogočili nacionalno spravo in deblokirali eh, celoten potencial eh, družbe. Ali povedano drugače, v središču je bilo varstvo človekovih pravic kar zadeva domačo politično situacijo v Gruziji in prihajajoče lokalne volitve v mesecu majo, sem prisluhnil predstavnikom vlade kot tudi opozicijskih strank. Obema stranima sem povedal, da je tukaj nujna potreba po upoštevanju mednarodnih volilnih standardov, vzpostavljanje političnega pluralizma živahna politična družba, potrebujemo tudi eh, odprto medijsko družbo. Vse to so faktorje za utrditev demokracije v tej državi. Ali povedano drugače? Pomanjkanje sinergije, sinergije med demokratičnimi prizadevami na eni strani se povezuje tukaj z na drugi strani za pomanjkanjem eh, vključenosti in eh, medijskega pluralizma. V Azerbajdžano si politične vodje želijo konkretni dialog eh, za širitev sodelovanja med Azerbajdžanom in Evropsko unijo, širitvijo na več kot samo energetsko področje. To sodelovanje poteka namreč na področju energetike. Izmenjali smo mnenja glede modernizacije Azerbajdžana, diverzifikacije njihovega gospodarstva in spodbujna razvoja v provincah. V tem smislu sem pozval k večji demokratizaciji in povdaril pomen varstva človekovih pravic ter temeljnih svoboščin. Tako s predsednikom kot z unim ministrom smo se pogovarjali z, o zanimivi zamisli vzpostavitve posebnega partnerstva za posodobitev Azerbajdžana. Spoštovane poslanke in poslanci, na svojem obisku Južnega Kaukaza sem bil upriča regionalnim napetostim in vojaškim spopadom, ki so dramatično vplivali na človeška življenja. Govoril sem predvsem z notranje razseljenimi osebami v Gruziji in tudi v Azerbajdžanu in na sedežu Evropske misije v Gruziji zunaj Tbilisija sem se seznanil z njihovim delom. Osebne zgodbe in pripovedovanja so mi pomagale bolje razumeti e, življenje ljudi na Južnem Kaukazu. Južnega Kaukaz e, je že predolgo tarča konfliktov na mojih eh, srečanjih sem dejal, da je osnovni cilj Evropske unije spostaviti eh, stabilen, varen in eh, napreden Južni Kaukaz. Opazil sem nova razvoj v Armeniji in vidim, da Armenija želi nadaljevati po tej poti v Gorskem Karabahu, po Evropska unija povečala svojo podporo za mirovna prizadevanja, kar zadeva Gruzijo, je jasno, da obstoječi eh, ženevski pogovori omogočajo pogovore med vsemi upletenimi stranmi in to je tudi pogoj za nadaljni razvoj dogodkov brez eh, zapletov. Imamo tudi pobudo o aktivnosti, o aktivnem udejstvovanju, ki bo omogočil boljše sodelovanje. Zdaj pa k Ukrajini. Prejšnji teden sem bil v Kijevu in tam sem imel nekaj koristnih eh, sestankov in dobrih sestankov eh, z vladne smeri, z opozicije, tudi predstavnikov nevladnih organizacij in civilne družbe. Visoki predstavnik in eh, sam Eh, visoka predstavnica in sem, so se po februarski inauguraciji predsednika že srečala z voditelji, pa tudi marca smo imeli obisk tukaj. Srečal sem se tudi z predsednikom parlamenta in predsedniki različnih parlamentarnih odborov, tudi s gospodom Starjaskim, ki je predsednika odbora za evropske zadeve in podpredsednik odbora za sodelovanje z Evropsko unijo. Ta obisk je prišel v pravem času zaradi tega, ker je potekal v času prizadevanj vlade z, pri izvajanju reformnih programov, šlo pa je tudi eh, za obdobje pred objavo sporazuma za Rusijo in vojaško bazo v Sevastopolu. Seznanjen sem bil, z, oziroma govorili smo o različnih eh, nujnih reformah, ki jih potrebuje Ukrajina. In tukaj pričakuje tudi ustrezno odziv Evropske unije. Na tem seznamu so področja, kot so politične reforme, makroekonomska stabilnost, trgovina in poslovna stabilnost, eh, promet, energija. Ta program smo razvili z različnimi komisijskimi službami na osnovi eh, sklepov in izhodišč eh, sveta za sunanje zadeve. Ta dokument vam bom posredoval, saj je pomembno, da ga imate in da razumete, da smo združili dva seznama in sicer seznam tega, kar je potrebno eh, v pogledu reform in na drugi strani seznam potrebnih spodbud strani Evropske unije. Tukaj treba opozoriti tudi na časovni element eh, pri spremljanju dejanj eh, vlade pri izvajanju reform. Ta matrika, ta načrt bo omogočil spremljanje političnega napredka pri izvajanju političnih reform. To bo omogočilo nadaljne izvajanje reform in bo tudi vključilo in okoreninilo Ukrajino v integracijski evropski proces z ustreznimi pridružitvenimi sporazumi in načrti, ki so s tem povezani. Ta matrika nam daje orodje za politično spremljanje in upravljanje. In ta matrica ter proces, ki je z njo povezan, ni usporedna z našim srednjezijsko pridružitvenim sporazumom gre za naše skupno orodje, ki naj bi zagotovilo, da bo reformni proces na eni strani in novi načrt na drugi strani kompatibilni ne samo v začetni fazi, ampak predvsem tudi v fazi implementacije in izvajanja. Kar se zadeva pridružitveni sporazum, je bila izražena želja, da bi bil ta sporozum podpisan še v letu 2010. Mi smo operirali za polovico 2011 eh, in tako predsednik Baroso kot tudi Janukovič eh, sta 1. marca to tudi potrdila. Razložil sem, da je potrebno še več dela, sploh eh, kar zadeva ukrajinsko izpolnjevanje pogojev. Seveda pa si želimo čimprejšnjo zaključitev eh, pogajanj, kar zadeva vizumski režim. Sem razložil, da komisija pripravlja načrt in zato vendar pa mora Ukrajina opraviti še svoje domače naloge. Mi smo začetna pogajanja z evropskimi zunanjimi ministri kaj nadaljenega eh, sodelovanja, želimo si pa tudi napredovanje do jesenskega vrha za Ukrajino. Želimo si integracijskega evropskega procesa, preko političnejše meja. Opozicija se je izrazila pripravljena podpreti tiste reforme, ki bodo omogočile integracijo Evropsko unijo in pomembno je bilo to slišati ne samo od gospoda Tarašuka, ampak tudi eh, Timošen, od eh, gospe Timošenko. To matriko sem predstavil tudi vodjem opozicije in jim predstavil nujno potrebo po sodelovanju z parlamentom pri izvajanju reform. To je ta matrica, matrika. Imamo tudi novi sporazum z Rusijo in nadaljni najem vojaške maze ob Črnem morju. Vse tiste, ki ste spremljali parlamentarno razpravo v ukrajinskem parlamentu včeraj boste vedeli, da gre za zelo kontroverzno vprašanje na vladni strani. Je ponovno izpogajanje eh, plinskega sporazuma. Govorim o eh, sporazumu o skrbi s plinom iz januarja lansko leto. Omogoča nadaljno gospodarsko stabilnost Ukrajine. Novi sporazum bo Ukrajini omogočil, da spreme proračun za leto 2010 in da ponovno sproži pogajanja z mednarodnim denarnim skladom, ki so zdaj na čakanju. Opozicijski vodje pa so kritizirali novi sporozum glede najema vojaške baze ob Črnem morju. Podarjam, da gre tukaj za suverene odločitve Ukrajine, ker zadeva eh, sporozum o skrbi s plinom je to uspešen dogovor in to sem povdaril tudi v Evropski uniji. In tukaj gre za zagotavljanje eh, varnosti oskrbe. Tukaj treba upoštevati tudi načela predvidljivosti in varnosti, ter gre tudi za zagotovitev posodovitve sistema prenosa plina. Dejal sem, da gre za soveren odločitev Ukrajine. Tukaj pa sem dodal, da pod pogojem, da se sprejema v ustavnem okviru. Nekaj ključnejših misli se mi je porodilo na teh obiskih. In sicer gre za zelo eh, zgodno fazo eh, nove administracije. Videli smo močne signale pripravljenosti nadaljne poti po integracijski v integracijskem procesu Evropsko unijo. Junija bo vlada objavila svoje reformne programe, tale matrica reform, kot tudi drugi ukrepi nam bodo omogočili oceniti obseg izvajanja z dejanji reform, ki jih Ukrajina obljublja. To bo tudi ena od mojih prioritet v naslednjih mesecih. Drugič. Jasno je, da mora biti Evropska unija pripravljena sodelovati z Ukrajino, ko, če bo ta izvedla reforme, seznam reform daje primere možnih odziv na pozitivne korake, ki jih bo storila ukrajinska stran. Tukaj govorimo o nadaljni finančni gospodarski pomoči in prihajamo tudi do napredka na področju mobilnosti in večji gospodarske integracije v Evropsko unijo. Tretjič, pomembno je, da ne sodelujemo samo z vladami, ampak tudi z vlado, tudi z drugimi ključnimi eh, akterji, člani opozicije, poslovnega sveta ter predstavnikov civilne družbe, ki jih moramo vključiti v proces evropskih integracij evropske integracije bi morali biti proces vključenosti. Eh, spodbudile so me besede opozicije, da bodo podprli tiste reforme, ki bodo peljane v Evropsko unijo. Nadaljevati bo treba z delom na Južnem Kaukazu in v Ukrajini ter drugi soseščini Evropske unije. In če bomo to storili, verjamem, da bo Evropska komisija kot tudi. Evropski parlament s svojimi odbori, kot tudi odbori parlamentov teh držav odigrali pomembno vlogo. Veselil me je, da sem vam lahko poročal o teh eh, obiski. Komisija bo nadaljevala za spremljanjem razvoja v sosednih državah in pripravljala letne, letna poročila o izvajanju evropske sosedske politike letošnja poročila bodo mešanica hvale in omenjanja področji, na katerih je treba še marsikaj doseči, zato da bi spomnili predvidene načrte. Veselim se naslednjega obiska v Evropskem parlamentu 17. maja, nekaj dni po sprejetju poročila evropske sosedske politike, da bi z vami govoril tudi o tej temi. Hvala lepa. Grazie, Najlepša hvala, gospod komisar. Vaš uvod je bil že zelo zanimiv, sedaj pa bo sledila razprava glede na zadeve, ki ste jih predstavili na zelo analitičen način v uvodu. besedo bom najprej dal poročevalcu za Južni Kaukaz, gospodu Kirilovu, za tri minute. Hvala lepa, gospod predsednik, komisar Fule. Najprej bi vas rad pohvalil zaradi teh obiskov in pa pogovorov ter pobud. Kot pročevalec za Južni Kaukas že imamo nekaj informacij o tem, da so v teh državah cenili vaše obiske. To kaže, da se Evropska unija zanima za to regijo, tako glede varnosti, glede sodelovanja in tako dalje. Gotovo veste, dolgo časa tam nismo ravno odločno delovali in sedaj z nekaterimi signali smo uspeli aktivirati našo politiko in mislim, da je bilo to res krvavo potrebno. Vaš obisk v treh državah Južnega Kaukaza so spremljali tudi obljube za to, da bomo čim bolj aktivno izboljšali odnose s temi državami in povečevali stabilizacijo tako na področju demokracije, kot tudi na drugih področjih sodelovanja s temi državami. Glejte, gotovo ste opazili, da lahko vsako državo obravnavamo na poseben način, ampak želimo, da tri države skupaj obravnavamo in celo spodbujemo sodelovanje med njimi, tako lahko prispevamo k stabilnosti te regije nasplošno. Kaj pa me skrbi? Upam, da se boste strinjali z naslednjim. Oba konflikta, tako gruzijsko-ruski, pri katerem smo čakali, da izbruhne in smo šele potem prišli tja, pa tudi drug konflikt je problem, pri katerem namreč um, nismo izrazili zanimanja. Gre za Gorski Karabah. Tudi za ta konflikt se moramo čim bolj zanimati in se vključiti v razreševanje konflikta. Tu v odboru pogosto govorimo o tem, da drimo mandat v zvezi z poganjem v skupini, kajti Lizbonska pogodba nam ni eh, omogočila, da bi se bolj vključili v razreševanje. Kaj je tukaj najbolj pomembno? To, da sta oba konflikta vrgla senco na delovanje. In tukaj ne gre samo za gospodarska vprašanja, ampak tudi za demokratični napredek. In naj končam, komisar File, s tem v zvezi bi želel govoriti s eh, gospod Eštenovo. Želim, da Eštenova čim prej odide v to regijo in Gledajte, samo um, 8 mesecev um, za vse skupaj ne bo dovolj. Hvala lepa, gospod Kirilo. Sedaj pa kolega Kovačev za dve minuti. Hvala lepa, gospod predsednik, gospod komisar. Hvala lepa za vaš predstavitev obiska v Južnem Kokazu in pa v Ukrajini. To je res dober znak za sodelovanje s parlamentom. Imam nekaj vprašanj, pa tudi nekaj zamisli o tem, um, kakšne so razmere med Azerbajdžanom in pa Armenijo. Ta konflikt traja sedaj že kar nekaj desetletij. Turčija je nedavno celo izkoristila ta konflikt za to, da je zamrznila nadaljni pozitivni razvoj v pogajanjih med Turčijo in Armenijo glede meja, prav tako pa tudi glede, um, vemo, zgodovinskega uh, dogodka um, leta 1917. Uh, prejšnji teden smo obeležili um, ta zgodovinski dogodek. Turčija je država kandidatka, Azerbajdžan in Armenija, prav tako želita um, skleniti uh, um, stabilizacijsko pritožitveni sporazum. Kako lahko Evropska unija bolj aktivno na čim bolj pozitiven način posreduje in pomaga pri razreševanju teh konfliktov, torej med eh, Armenijo in Azerbajdžanom, kot tudi med eh, Armenijo in Turčjo. Pa še nekaj glede Ukrajine. Sem pričal v senci za odnose s Ukrajino menu EVP. Na univerzi v Ukrajini ste v svojem govoru omenili to, da je zunanja politika Ukrajine v 90 odstotkih eh, v skladu z zunanjo politiko EU. Nekateri politični analitiki pravijo, da se sedaj ukrajinska zunanja politika preusmerja v korist Rusije. Kaj menite o tem? po zadnjem obisku v Ukrajino. Kaj bo s temi 90 odstotki? Ali bo ta odstotek v prihodnosti višji ali nižji? Gracije. Najlepša hvala. Gospod Kovačev. Sedaj pa gospod Taler za dve minuti. Gracije, prezidenti. Eh, gospod minister, rad bi vam čestitil za vašo aktivnost. Mislim, da je izredno pomembno, da Evropska unija pokaže uh, proaktivno vlogo v tem zelo nevralgičnem delu sveta. Eh, tako strani komisije kot parlamenta. Mi smo pred štirimi tedni imeli skupni parlamentarni odbor za sodelovanje v Tbilisiju, eh, ki je bil že dvanajsti po vrsti. Sprijeli smo celo vrsto sklepov, ki verjamem, da jih je komisija tudi dobila in priporočam se za naše čim boljše sodelovanje. To vrstni skupni parlamentarni odbor za sodelovanje smo imeli tudi z Azerbajdžanom v decembru in jeseni ga bomo imeli z eh, Armenijo. In eh, kot rečeno, eh, približevanje teh treh držav Evropski uniji in ta interes jasno izražajo, je gotovo velik prispevek k stabilizaciji in demokratizaciji tega območja. Vprašanje bi imel glede zadnjega v vrsti konfliktov, ki so zelo ogrozili mir in stabilnost v tej regiji, se pravi konfliktov med Rusijo in Gruzijo. Eh, kako ocenjujete kot komisar eh, sedanje stanje stvari, ženevske pogovore, kje vidite eventuelno še bolj aktivno vlogo komisije Evropske unije v prizadevanjih, da se ta da se ti pogovori postanejo bolj uspešni. Mislim, da je treba dati priznanje eh, opazovalni misiji Evropske unije, ki roko na srce je praktično eh, edina eh, na, na terenu sila, ki vzdržuje mir. To vsi priznajo. Vemo, da je tu velik problem, ker lahko delujejo samo na gruzijski strani meje ne pa tudi preko administrativne meje v Abhaziji in Južni Osetiji. Ali vidite kakšno možnost dogovora, da bi vendarle prišli tudi na drugo stran? Hvala lepa. Najlepša hvala, gospod Taler. Gospod Van Balen. Hvala lepa, predsednik komisar File. Glede vašega obiska v Ukrajini. Ukrajina vedno gleda bolj proti vzhodu ali zahodu ali pa obe strani. No, vlada je dejala, da ne želi več eh, približevanja NATO. Ampak gledajte, treba je upoštevati varnostno razsežnost. Če si pogledate eh, to odločitev glede črnomorskega ladjevja Rusije v Ukrajini, torej ali tudi trenutna vlada oziroma predsednik menijo, da se je potrebno bolj približevati EU tudi pri varnostni razsežnosti ali ne. vzhod in zahod Ukrajine sta dva različna pojma, to vemo. Ali se vam zdi, da je Ukrajina razdeljena glede tega, kakšna bo njihova prihodnost ali ne? Hvala. Grazie, onorevole Van Balen. La parola. Najlepša hvala, kolega Van Balen. Sedaj pa kolega Šulc za dve minuti. Ja, komisar Füle. Komisar Füle. Zelo na kratko ste govorili o trenutnem konfliktu, ki je že tako razdeljeno deželo, še bolj potiska v konfliktno situacijo. Gre za podaljšanje vojaškega sporazuma za Rusijo za četrt stoletje. Gre za uh, rusko floto, ki ima bazo na Krimu. A ne meniti, da si je s tem Ukrajina zapravila svojo pot v Evropsko unijo in možnost pristopa? Hvala lepa, gospod Šulc. Besedo ima gospa Andrikjene za dve minuti. Eh, Hvala lepa, gospod predsednik, gospod komisar. Najprej bi sem rada zahvalila za predstavitev svoje misije v štirih državah iz Evropskega vzhodnega partnerstva. Ima vprašanje glede Ukrajine. Uh, kakšna je vaša ocena, ne informacija, pa ocena tega, kar se je odločil ukrajinski parlament vrhovna rada. Namreč to, da bodo podaljšali ruski najem eh, baze Sebastopol, kar ste omenili že prej. Torej, najprej leto 2017, potem pa še za pet dodatnih let. Vemo, kaj se je včeraj zgodilo v ukrajinskem parlamentu in pa kaj se je potem zgodilo na ulicah v Kijevu. Ruska Duma, kot vemo, je praktično soglasno s 98 odstotki podprla ta dogovor. Kakšen vpliv bo imel ta dogovor na ukrajinsko suverenost in kako bo to vplivalo na ukrajinske um, možnosti v vključevanje, zaključevanje euroatlantske povezave?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 Eh, objekti in potem dobi denar, druga država pa pošilja plin in potem dobi za to denar. Ne, tukaj je v bistvu večja povezava. Ukrajina bo 20 let prejemala cenejši plin za okoli 4 milijarde dolarjev. To v bistvu ni denar, ampak je nekakšen popust za družbo. In tega nišče ne bo vzel. To je torej zelo čuden dogovor. To ni nič povezano s reformami v državi. Prav tako me zanima, kakšna je vloga opozicije s tem v zvezi. Eh, videl sem posnetke iz ukrajinskega parlamenta včeraj. Zelo sem zaskrbljen glede odziva ukrajinske opozicije. Tisto res ni bilo ravno demokratično. Torej, kako je s tem optimizmom? Prav tako sem imel prošnost, da se um, pogovorim s predsednikom Janukovičem in pa z novo elito, z novo vlado. Skratka, nekateri morda preveč nalahko jemljamo te optimistične scenarije. Vlada seveda um, suvereno izvaja svojo politiko, imajo večino v parlamentu, ampak tukaj so nekatera dejstva, ki predvsej otežujejo razprave o integraciji. Hvala lepa. Sedaj pa kolegica Jeten Maki, poročevalka za Azerbajdžan, za dve minuti. Hvala. Tudi sama sem ravno kar obiskala Južni Kaukaz. In videl sem, da ima kar nekaj upanja glede sodelovanja z Evropsko unijo. Me pa skrbi uh, sicer dvoje. Prvič, gors, Gorski Karabah. Ali bi lahko Evropska unija povečala svoje sodelovanje, delovanje na tem področju? Sedaj države, kot ja in pa druge, uh, pri tem eh, delujejo kot države, ne deluje pa Evropska unija. Zakaj je to tako? In kakšna bo prihodnost, ali bi lahko to nekoliko spremenili? Kot rečeno, malo bomo imeli parlamentarne volitve. Ali je možno, da bi Evropska unija pozitivno vplivala na razmere? Nevladne organizacije so zelo šibke, prav tako tudi opozicijske stranke in sedaj poskušajo zagotoviti poštene volitve, ampak še daleč smo od tega, torej zanima me, kako bi lahko bila Evropska unija bolj aktivna na tem področju. Hvala lepa. In še zadnje vprašanje. Hvala lepa, predsednik. Imam dve pripombi in pa eno vprašanje. Najprej, gospod komisar, hvala lepa za to zelo celostno poročilo. Prva pripomba. Dogovor Harkov. Skrbijo me posledice tega sporazuma za prihodnost. Torej, po eni strani vemo, da krimer lahko podpis ohrani ali pa umakne. Ampak to gotovo potem pomeni, da um, oskrba s plinom ni zagotovljena tudi ob dogovoru glede Sebastopola. Kaj Evropska unija meni o varnostnih razsežnostih tega področja za Evropsko unijo? Kajti Evropska unija ima, um, mora tudi imajo. Potem pa drugo vprašanje glede um, sprostitve vizumskega režima. Torej, kako bi lahko povečali sodelovanje z državami iz Južnega Kaukaza. Iz svoje izkušnje vem, da smo tudi v Estoniji pred desetimi leti imeli vizume za številne države EU in to je potem zelo otežilo življenje našim državljanom. Torej, želim, da tukaj storimo več. Eh, potem pa še zadnje vprašanje, prej ste povedali nekaj zelo zanimivega, namreč, da boste razpravljali o eh, partnerstvu z Azerbajdžanom. Eh, ali bi lahko kaj več povedali o tem? Medtem je za besedo prosil še gospod Ungorejano, ki mu bom dal minuto. Uh, grazie, signor Presidente. Uh, you've touched, um, Hvala, predsednik. Omenili ste vprašanje odprave vizumov za države vzhodnega partnerstva. Krožijo govorice, da bo EU prej zagotovila brezvizumski režim Rusiji. Torej, ali lahko potrdite ali ovržete te špekulacije? In drugič, prav tako ste govorili uh, o ukrajinsko-ruskem sporazumu in pa o vprašanju soverenosti, ampak to še ni cela zgodba, kajti Grčija, Romunija mm, in Bolgarija so EU države. In glede na to me zanima, kako ocenujete um, vpliv tega um, črnomorskega sporozuma med Rusijo na um, varnost v Črnem morju. Hvala lepa, kolega Ungorejano. Sedaj pa dajem besedo komisarju. Do zaključka naše seje ob 12.30 moramo zaključiti. Mogoče kakšno minuto kasneje. Prosim, da spoštujete čas. Beseda je vaša. Thank you very much. Um, hvala lepa, gospod predsednik. Hvala lepa najprej poslancu Kirilovu za vprašanje. Glede, naša ekipa deluje po sprejetju Lizbonske pogodbe. To ekipo sem lahko vodil. Um, vse skozi sem uh, bil v tesnem stiku s baronico Eštenovo. Uh, zelo tesno smo sodelovali in v pogovore smo poskušali vključiti politike skupnosti, prav tako pa tudi um, vidike zunanje in varnostne politike. Torej, Azerbajdžan, Armenija in konflikti, kot je dejal um, kolega Kirilov, te pa nekateri drugi poslanci. No, mislim, da je tukaj logika predvsej jasna. Če po sprejetju Lizbonske pogodbe dejansko želimo igrati bolj globalno vlogo in če dejansko želimo pri zunanji politiki govoriti z enotnim glasom, potem moramo igrati bolj aktivno vlogo v svetu. Tukaj se popolnoma strinjam z baronico Eštonovo. Ne bomo igrali globalne vloge, če se ne bomo prej bolj polno vključili v našo soseščino. Ali to pomeni, da moramo sedaj takoj uvesti instrumente za takšno aktivno vlogo? Ni nujno. Tukaj je veliko različnih teženj in pa želja in tukaj ima visoka predstavnica oziroma podpredsednica komisije prav, ampak stvar je v tem, da še vedno nima instrumentov na voljo, nima še na voljo mm, službe za zunanje politično delovanje. Torej nekaj časa bo še trajalo, preden bo lahko polno uporabila ta instrument. Še nekaj časa bo teklo, preden bo lahko Evropska unija bolj igrala to vlogo. Ali to pomeni, da sedaj ne delamo vse v svoji moči? Ne, mi počnemo vse v svoji moči tako pri Gorskem Karabahu, naprimer, je že tako. Želimo povečati ukrepe za gradnjo zaupanja, to počnemo, že sedaj poskušamo združiti zunanjo varnostne politične inštrumente. To v tej regiji že počnemo. Ne morete pričakovati kakšnih čudežev, ampak lahko pa pričakujemo postopen proces in na koncu tega, mislim, da bo Evropska unija igrala bolj pomembno in aktivno logo v tej regiji. Ne samo v um, tej sosečini na splošno, ampak tudi pri razreševanju konfliktov. Torej, gospod Krilov, dejali ste 90 odstotna usklajenost um, z politiko EU v Ukrajini. To je bila napačno citirana izjava. Šlo je za izjave za tisk in podobno. za izjave EU, pod katere se bi se lahko podpisali tudi Ukrajinci. To so dejali. To pa ne pomeni, da je tudi ukrajinska politika kot taka 90 odstotno uglašena s EU politiko. Potem pa tudi glede podaljšanja eh, najema eh, ladjevja. Na no, videli bomo, kako bo s tem. Eh, o tem bo gotovo še eh, tekla beseda in opravljenih bo še veliko analiz gospod Talar, glede ženevskih pogovorov. Poskušal sem jasno povedati to, da moramo nadaljevati te ženevske pogovore, prav tako pa moramo še razširiti fokus teh pogovorov. Ne gre samo za preprečevanje incidentov, ampak tudi za druge stvari. Omenil sem možnost misije in v Gruziji takšna misija bi lahko polno uveljavljala svoj mandat, torej tudi na obeh stranih meje. Zaenkrat to še ni mogoče. Zaenkrat smo samo na eni strani meje. Upam, da bomo lahko prišli tudi na drugo stran. Do takrat pa je zelo pomembno, predvsem to, da sodelujemo z Rusi na tak način, da bo Rusija izpolnila vse obveznosti um, iz sporozuma o prekinitvi ognja. Kot veste, vseh pogojev še niso izpolnili. Gospod Balan, torej, kako bo to vplivalo na varnostno razsežnost? No, ali bo šlo za nekakšno novo ravnotežje. No, tudi to bomo še videli. Ta smo bili eh, drug dan po podpisu sporozuma, videli bomo, kakšen bo končni odziv. Predsednik mi je zagotovil takole. Uh, Če se bomo vprašanja lotili na tak način, se bomo lahko bolj učinkovito lotili evropske integracije. Dejal mi je, da odločitev bazi ni bila kakšna intuitivna, čustvena odločitev, ampak eh, je temeljila na analizi tega, kakšni so lahko različni scenariji. V zvezi s tem, da bo leta 2017 um, potekel najem za bazo. Tukaj je možnosti še več, ampak o tem trenutno ne morem povedati več. gospa Kjene. Zanimivo. Uh, Rusi so živeli več kot 25 let. Na začetku so govorili celo o daljšem obdobju, kot pa toliko. Torej, kako to pliva na suverenost države. No, to bomo še videli. Uh, ampak je pa treba upoštevati to, da vojaška baza tam druge že dolgo, dolgo časa. Kako to vpliva na evropsko integracijo? V Kijevu sem dejal takole. Integracijo bomo sodili po tem, kakšne bodo reforme in pa kako bodo te reforme izvajali. podaljšanje tega ruskega najema za vojaško bazo morda ne bo najbolj ključen dejavnik. Gospod Šivec. Pomembno je bilo, da smo dobili eh, zagotovila Ukrajincev in ukrajinskih voditeljev o naslednjem. Prvič, ta dogovor ne pomeni, da Ukrajina ne bo počasi uvedla evropskih um, cen za plin oziroma gorivo. In pa drugič, da ta dogovor ne bo plival na naše skupno črtovanje za to, da posodobimo tranzitni sistem za plin. In ta zagotovila smo dobili dobili smo jamstva, ki smo jih želeli slišati. Optimizem? Jasno sem povedal. Konec koncev. Optimizem ne bo odvisen od retorike in pa besed, ampak bo odvisen od ukrepov na ukrajinski strani. ko sem bil tam, je bilo zelo pomembno predvsem to, da vemo, kako so ukrajinske reforme združljive z evropsko agendo. Mislim, da smo to združljivost uspeli doseči sedaj, v drugi fazi pa je pomembno, da uporabimo to matrico in pa uh, instrument političnega usmerjanja da se to dejansko potem tudi zagotovi v praksi. Nek diplomat v Kijevu je dejal, videli bomo, govorili so, sedaj bomo videli, ali um, bodo to pretvorili tudi v prakso. To je dejal, vid, nisem pa tega sam izjavil. Это некий горский Карабах. Мислим да се на то же накак отговорил пре. Upam, da bomo počasi vendarle začeli igrati bolj aktivno in pozitivno vlogo v tej regiji. Poslanec Oland. Torej, da bi Rusija umaknila ta podpis sporozuma. Glede, tukaj nima dveh dogovorov. Seboj sem prinesel um, rusko besedilo. Gre za dve strani. Imamo samo en podpis. Na dveh straneh je govora o plinskem dogovoru in pa bazi Sebastopol. Ne vem, kako bi lahko to dvoje ločili. To v bistvu gre za en dogovor, ki povezuje obe točki. Zelo pomembno je bilo, da ukrajinske oblasti razveljavijo sporazum z prejšnjega januarja. To je bilo zelo pomembno. Se ne želim v bistvu zagovarjati njihovega stališča, ampak gledajte, niso imeli na voljo veliko instrumentov. Eden izmed instrumentov je bil to, da Rusijo čim bolj vključijo v sistem tranzita plina. Kako veste, Rusija gradi tudi severni in pa južni tok in Rusija počne vse v svoji moči, da in ne bilo potrebno uporabljati ukrajinskega transitnega sistema za plin. Torej, tega instrumenta niso uspeli izvajati in drugih uh, možnosti pravzaprav niso imeli. Ampak še enkrat, v bistvu vam tukaj samo prenašam um, njihove argumente. Ne želim reči, da je to stališče komisije ali pa stališče EU nasplošno. Ne, ni. posebno partnerstvo s Azerbajdžanom. Azerbajdžan ni član svetovne trgovinske organizacije. Država se mora sama odločiti, ali bo članica te organizacije ali ne, oziroma kdaj. Kolikor vem, to ne bo ravno v bližnji prihodnosti. Zato se Azerbajdžan ni mogel izpogajati o sporozumu za evropsko integracijo, ekonomsko integracijo z Evropsko unijo. Tako bi izgubili zelo soliden instrument za promocijo sodelovanja z EU, torej z našimi partnerji smo o tem eh, razmišljali in na koncu smo prišli do naslednjega. Prvič, treba začeti pogajanja o tem sporazumu za integracijo. Sedaj imamo za dosti rešilj mandat, da začnemo ta pogajanja, ne da bi morali obeno tudi začeti usporeden proces glede ekonomske integracije. Obene pa moramo usporedno čim bolj Eh, izboljšati uporabo trenutnih pogodbenih obveznosti z Azerbajdžanom. Že v trenutni obliki imamo na voljo zadosti možnosti za usklevanje azerbajdžanskih politik z našimi politikami. Druga točka. Mislim, da sta obe strani želeli, da presežemo samo energetski sektor in gremo dlje. Seveda ne želimo um, ignorirati energetskega sektorja, ampak je treba um, čim bolje izkoristiti energetiko. To je lahko lokomotiva za posodobitev samega Azerbajdžana. In vsi, ki so nedavno obiskali Azerbajdžan, lahko rečejo, da se je država res precej spremenila. Prav tako pa je to lahko tudi lokomotiva za bolj celostno pomoč EU-ja pri spreminjanju azerbajdžanske družbe. In to res mislim celostno pomoč, kajti gledajte, če boste um, izboljšali gospodarski ali socialni sistem na več ravneh, na treh, štirih ravneh, morate um, se lotiti tudi izobraževanja in pa drugih dejavnikov. Če tega ne bo, bomo kmalo imeli težave. In tukaj mislim, da ima EU ustrezne mehanizme za pomoč, zato to torej partnerstvo za posodobitev. In upamo, da bomo čim prej dobili kakšne nove zamisli, še preden bo predsednik Barozu obiskal Azerbajdžan. Ta obisk naj bi potekal k malu in oba predsednika bosta potem govorila o tem, kaj storiti in dala nam bosta smernice za nadaljne delo. Gariano to, da ne bi Rusi prvi dobili brezvizijski režim. Nikoli nisem slišal za ta dogovor. Torej, slišal sem za neko jasno politiko glede tega, kaj je potrebno pri tem brezvizijskem režimu. Mislim, da je tukaj najboljša indikacija časovni načrti za Zahodni Balkan. Zato smo govorili o pristopu um, časovnih načrtov. No, o tem konceptu se še razpravlja, um, o tem govorijo ministri za notranje zadeve, ki so za to pristojni. Sveda vse je v rokah držav članic, ne morem pa si predstavljati da bi to pomembno tehnično, zahtevno vprašanje, pa tudi politično občutljivo vprašanje obravnavali po taki poti. Ne moremo tega obravnavati tako, drugih političnih eh, področji pa na popolno drugačen način. Hvala. Hvala lepa za obsežen odgovor in za zelo analitično razpravo. Hvala lepa tudi, da ste se tako hitro odzvali na naše povabilo. Naše sodelovanje se je začelo zelo dobro in upam, da se bo tako tudi nadaljevalo v prihodnosti, gospod komisar, ali pa še boljše. Prihodnja seja z komisarjem bo 17. maja v Strasburgu, ko bo prišlo do novega razvoja glede partnerstva. In o tem bomo razpravljali. Hvala lepa vsem. Naša seja pa se bo nadaljevala pod vodstvom gospoda Provere danes ob 15.